I missed the okay. right one. Okay. okay. Yeah. Bonjour, euh, tout le monde. Dobar dan vsem skupaj. Danes je ponedeljek popovdne in predsej članov našega odbora ni moglo priti. To vsi vemo, kakšne so težave z leti. In zato nas je malo. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Naj vam povem, glasovanje o poročilu na lasno pobudo, Eh, zmanjšanje revščine in odpiranje no, novih delovnih mest ne bo predmet glasovanja danes, zato ker gospe Teo Karos ni, poročevalke ni. 2. junija bo glasovanje, potem eh, K dnevnemu redu bomo dodali še eno točko po sestanku koordinatorjev 4. mara. Naš odbor se je odločil, da bo dal svoje mnenje na poročilo odbora Juri o novih pravilih za komitologijo in o izvajanju izvršnih eh, pristojnosti komisije. In eh, če se. Eh, gospod Sajer je pa eh, poročevalec. In prosim vas, da potrdite tako spremenjen dnevni red. Ali ima kdo kaj proti? S tem je dnevni red sprejet. Euh, Imam eno obvestilo za vas. Naš odbor je predvidel delegacijo za Palestino, vendar pa imamo trenutno s tem težave. Zato vabim koordinatorje, kakor tudi udeležence te delegacije, da po zaključku današnjega sestanka ostane tukaj. Eh, gospod Vajgal je tudi med člani delegacije. Drugih eh, vprašanj in eh, obvestil ni. Sedaj bomo govorili o vprašanjih sodelovanja na področju razvoja. To je tema, ki je slabo poznala, vendar pa zelo, eh, zelo pomembna, zato ker so invalidne osebe v državah v razvoju med najrevnejšimi in tistimi, ki so izključeni iz eh, družbe in zato tudi iz, nimajo Eh, možnosti dobiti pomoč iz eh, naslova razvoja. Gospod Mirali Padmanhan predstavlja konzorci, mednarodni konzorci za eh, invalidnost in razvoj in gospa Delase, ki je izvršna direktorja za mednarodne odnose organizacije ONSE in ravno tako imamo tudi predstavnika Evropske komisije. Gospod Padman Han, imate besedo in sicer za sedem minut. Kje je gospod tam dol? Hvala lepa. Spoštovana gospa predsedujoča in spoštovani člani, jaz predstavljam mednarodni konzorci za invalidnost in razvoj. To je organizacija, ki zastopa organizacije invalidov in ki dela tudi v razvojnem sektorju. Najprej mi dovolite, da se zahvalim Evropskemu parlamentu za to, ker mi je dal to priložnost. Ravno tako vam želim čestitati za to, ker ste sprejeli in podpisali mednarodno konvencijo o pravicah invalidnih oseb In vseh 27 članic je to podpisalo. Naša uh, organizacija IDDC se uh, osredotoča na vključujoč razvoj in smo pristojni v več kot 100 državah. Invalidnost. Ni sama po sebi problem, ampak predstavlja v bistvu samo raznolikost in je tudi razlog in posledica revščine in obratno. Revščina je eh, razlog in posledica invalidnosti. Pravice invalidnih oseb so človekove pravice. Generalni sekretar Združenih narodov je rekel, da je invalidnost tiha urgenca. Kaj se potem dogaja? nobenega znanega razloga so invalidne osebe izključene iz razvojnega procesa. Ko govorimo o uh, milenijskih eh, načrtih. Če bomo res želeli eh, doseči te cilje, bomo morali vključiti tudi potrebe invalidnih oseb. Kajti 20 odstotkov revnih ljudi so ljudje z določenimi handikapi oziroma invalidi. kar pomeni, da je ogromno ljudi, ki so tako ali drugače prizadeti. Razvojni milenijski cilji prvi eh, cilj izkorinjanje revščine. Revščine ni mogoče izkoreniniti, ne da bi vključili v programe tudi invalidne ljudi. Ti morajo biti upoštevani tudi v vseh politikah. Drugič, izobraževanje. Če si pogledamo izobraževanje, vidimo, ena tretjina otrok, ki niso v šoli, so otroci, ki so invalidni. Če si potem pogledamo poročilo o tem, kaj se dogaja na svetu, tri odstotke odraslih z eh, handi, handikapom oziroma invalidnih oseb. Se upravičujem. Torej, 3% invalidov je nepismenih. Med ženskami je pa samo en odstotek invalidnih žensk takšnih, ki znajo brati in pisati. Če želite doseči univerzalni cilj univerzalnega izobraževanja brez vključevanja invalidnih otrok v izobraževalni program, ta cilj ne bo popoln. Sedaj imamo konvencijo, Ta konvencija govori o mnogih stvarih, vključno z vključujočim razvojem. Zlasti pa želim podariti četrti člen te konvencije. To je v bistvu člen 4.3, ki govori o sklajevanju in vključevanju invalidnih oseb v vse programe razvojne politike. Člen 11 govori o humanitarni pomoči in o nujnih situacijah, ne da bi omenjal potrebe ljudi, ki so invalidne osebe. E, člen 32 govori o mednarodnem sodelovanju. Razvoj je mogoč samo, če bodo vključene tudi invalidne osebe v celotno področje mednarodnega sodelovanja. Zato smo vam hvaležni, tudi zato, ker ste največji donator za države v razvoju. Dovolite mi, da priporočimo nekaj stvari, te stvari vam dajemo v razmuslek, razmislek. Prvič, eh, invalidnost mora biti vključena v vse, v vse, pod, eh, vse področja. Eh, upoštevajoč eh, priporočila UNCR. Potem ljudje, invalidne osebe morajo biti vključene v razvoj. Septembra imamo sestanek na visoki ravni in zato moramo govoriti o vključujočem razvoju, kako bomo sicer lahko dosegli milenijske cilje. To pomeni, da moramo upoštevati invalidne osebe, če želimo doseči tisočletne razvojne cilje. Želeli bi priporočiti tudi dialog s partnerskimi državami. Invalidnost se mora vključevati v vsa področja, istočasno pa je treba eh, države, ki tega še niso naredile, prepričati, da podpišejo konvencijo in eh, dodatni protokol. Zato se vam zahvaljujem za to priložnost. Razvoja ne bo, če ne bomo v to področje vključili tudi invalidnih oseb. Hvala lepa. Predsedujoča, hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospe Ani Pelaes, sedem minut. Najlepša hvala. Spoštovane članice in člani odbora za razvoj Evropskega parlamenta. V imenu ONCE in v svojem lastnem imenu se vam zahvaljujem za to priložnost, da lahko povemo nekaj besed o svojem delu na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Gospodu Guerrero se, se zahvaljujem tudi zato, ker je predlagal to dejavnost. Mi smo krovna organizacija za vse organizacije, ki zastopajo slabovidne in slepe osebe. 70 tisoč članov imamo, tem nudimo svoje storitve brezplačno. Misija fondacije ONCE je vključiti slepe in slabovide na vse področje družbe, izobraževanje, nove tehnologije, eh, kulture, športa in tako naprej. Leta 1988 je ONCE ustanovila fondacijo ONCE, to je organizacija za solidarnost z eh, ljudmi, ki imajo druge težave. Fondacija ONCE se v glavnem okvarja s poklicnim usposabljanjem, z zaposlovanjem in pa z omogočanjem dostopnosti do vseh storitev za vse invalidne osebe v naši državi. Leta 1980 smo ustanovili tudi fondacijo ONCE za Latinsko Ameriko. Ta cilj je bil, to je bilo leta 1998, pardon, cilj je bil spodbujati temeljne pravice slepih in slabovidnih oseb v tej regiji. Trenutno ta fondacija deluje v 19 državah, to so špansko in portugalsko govoreče države na ameriškem kontinentu. Tri Področja delovanja fundacije so naslednja. Vključujoče izobraževanje oziroma šolanje, kar pomeni, da skuša organizacija zagotoviti učinkovito realizacijo pravice do izobraževanja, torej omogočiti vsem eh, slabovidnim in slepim otrokom, dostop do izobraževanja do 2013. Potem naslednje področje delovanja je usposabljanje in pa naslednje zaposlovanje, zaposlovanje slepih in slabovidnih na uh, tem kontinentu tri osnovna načela spoštujemo in sicer pravica do samoodločanja slepih. Slepa oziroma slabovidna oseba je tista, ki mora imeti možnost izbirati svojo življenjsko pot. Drugič, skupna odgovornost z eh, javnimi organi, tu gre v glavnem za organe lokalne same uprave. Ti morajo poskrbeti, da nihče ne trpi zaradi diskriminacije. In potem tretjič, eh, trajnosti projekti. Kaj to pomeni? Projekt ne sme kar izginiti, ko se enkrat formalno konča, ampak se mora nadaljevati. Delali smo tudi zato, da smo zagotovili, da lahko v šolo gredo zlasti otroci iz podeželja. In to, da in zagotoviti smo skušali tudi, da dobijo ustrezni učni material brezplačno. Imamo tudi nekaj podatkov v zvezi z izobraževanjem in poklicnim usposabljanjem. Ukvarjamo se tudi z kariernim svetovanjem. S tem želimo pomagati odraslim osebam, ki niso imele možnosti se izobraziti, ko so bile mlade. Tako da lahko možnost zaposlitve se, dobijo sedaj. Ne gre samo za to, da omogočimo ljudem dobiti delo po eh, obiskovanju nekega tečaja, ne, ampak eh, podpiramo tudi podjetništvo, eh, pod, spodbujamo samo zaposlovanje. In zato poskrbimo tudi za posebno opremo, ki jo potrebujejo slepe osebe. On se podpira tudi tiste institucije, ki niso neposredno povezane z FOL, ampak ki delajo na podobnih področjih. V zadnjem delu svojega predavanja želimo meniti konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb. Člen 32 govori o mednarodnem sodelovanju. Gre za pripravo in uh, izvajanje takih politik, ki jih spodbuja tudi Evropska unija. Potem pa še nekaj priporočil, ki so namenjene evropskim institucijam. Evropske institucije morajo upoštevati omenjeni člen 32, prej omenjene konvencije. To pa pomeni, da bodo morale institucije sprejeti dvostopenski pristop in vključiti invalidnost v vse Eh, vsa področja. Ravno tako morajo institucije začeti pripravljati programe, ki so neposredno namenjeni invalidnim osebam. In uh, tretjič, ni dovolj, da imamo sa, uh, samo karitativne in zdravstvene pristope. Nadomestiti jih moramo z modelom, ki izhaja iz človekovih pravic. In to piše tudi v konvenciji treba je s tem upoštevati raznolikost invalidov, kajti vsi invalidi niso enaki in nimajo enakih potreb. In zato moramo eh, posebno pozornost posvetiti zlasti hudo invalidnim osebam, saj eh, zaradi različnih oblik invalidnosti eh, obstajajo tudi različne oblike diskriminacije. Eh, ženske, ki so invalidne, trpijo zaradi več oblik diskriminacije. Zato moramo narediti več, da bodo vsi imeli dostop do ustreznih storitev. In tudi e, storitve evropskih institucij morajo biti dostopne invalidom. Zato pričakujemo, da bojo EU institucije bolj privržene temu cilju. Seveda pa vse to potrebuje tudi sredstva. Če denarja ne bo, ne bo mogoče nič narediti. Sedmič. Nič se ne sme dogajati v zvezi z nami, v kar mi ne bi mogli biti vključeni. Z drugimi besedami, invalidne osebe morajo imeti priložnost soodločanja o svoji lastni usodi. In eh, na koncu tudi če neka država ne podpiše in ratificira konvencije, čeprav evropske institucije še niso uradno ratificirale tega instrumenta, to Pa vseeno ne pomeni, da eh, se sme člen 32 ignorirati. Načela te konvencije se morajo začeti uporabljati in eh, s tem tudi člen 32 in evropske institucije morajo iti po poti, ki jo je nakazala konvencija, ki govori o pravicah invalidnih oseb. Tako bomo dosegli več enakosti v Evropski uniji za vse državljane. Tu, vključno za invalidne osebe, med katere sodim tudi sama. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Evropski komisiji, gospod Boadanjo zastopa. Merci beaucoup, madame la présidente. Madame la présidente, madame... Najlepša hvala, gospa uh, predsednica, članice in člani uh, odbora za razvoj. Zelo sem vesel, da imam to priložnost, da se lahko eh, odzovem na predstavitvi, ki smo jo ravno kar slišali. Želim podarjati, kako pomembna je tema handikapa v okviru razvojnega sodelovanja. Eh, omenjena konvencija je zelo pomembna v očeh komisije. Ta konvencija velja že od eh, maja 2008, vendar pa jo je Evropska eh, unija eh, podpisala šele novembra 2009. In konvencija Združenih narodov o pravicah invalidnih oseb bo za ratifikacijo postala zavezojoča za vse evropske države. In to pomeni, da bodo države članice morale Eh, dopolniti in spremeniti določen del svoje zakonodaje, tako da bo leta v skladu s konvencijo. Ta konvencija nam nudi zelo jasen okvir. Obveznosti vseh strani, eh, vključno za Unijo, so natančno določene. Naše sodelovanje mora biti vključujoče, pri tem moramo podpreti napore držav v razvoju, zato da se bo ta konvencija bolj široko uporabljala in da se bodo spoštovale pravice invalidnih oseb konvencija sledi na. Pardon, komisija, komisija sledi načelom in sicer najprej z uh, specifičnimi, konkretnimi projekti, ki so namenjeni invalidnim osebam, drugič pa z mainstreamingom. Se pravi, poskušamo eh, vprašanje in problematiko invalidnosti vključiti v vse naše programe in projekte. Kar zadeva specifične projekte, teh je veliko. Uh, Eh, do leta 2009, torej med 2000 in 2009, je, smo imeli več kot 200 projektov, katerih namen je bil eh, pomagati eh, invalidnim osebam v več kot 160 državah v razvoju. 160 milijonov evrov je bil proračun za te proračune. Eh, Namen teh projektov je okrepiti zmogljivosti združenj in gibanj, ki branijo pravice invalidnih oseb, potem je namen programov tudi spodbujati rehabilitacijo in pa spodbujati pravi, spoštovanje pravic ter e, vključevanje invalidnih oseb v zaposlovanje, v izobraževanje in v eh, zdravstvo. V večini primerov se ti projekti financirajo iz naših tematskih proračunskih linij. To je linija za nedržavne, eh, za nedržavne vidike in za, eh, linija za človekove pravice. Imamo tudi programe, ki so osredotočeni na najpomembnejša področja. V nekaterih primerjih so same DVR, ki to financirajo. In druga, eh, druga smernica, eh, druga smer, eh, ki sledimo, pa, pa je mainstreaming. To pa je dokaj težko včasih vključevati to problematiko na vsa področja. Na koncu pa še nekaj pomembnega. Kakšne so obveznosti Evropske unije na vseh pomembnih eh, pod, področjih? Ne gre samo za pravice eh, Eh, invalidnih oseb, ampak da se zmanjša tudi število takih ljudi. Vedno več je preventivnih eh, dejavnosti, potem so tu programi socialne varnosti in pa varnih mrež, potem so programi cepljenja, boj proti AIDS-u, vse to upamo bo zmanjšalo deleč in pa število ter tudi resnost invalidnosti v državah v razvoju. In sedaj, gospa predsedojoča, naj se vrnem na vprašanje mainstreaminga in na naše težave, ki jih imamo pri tem. Naj omenim tri težave. Najprej, kar zadeva Evropski konsens za razvoj iz leta 2005, to je naša skupna Biblija. Tu vprašanje invalidnosti ni eksplicitno omenjeno kot eh, eno od eh, transverzalnih vprašanj omenjene so človekove pravice, ni pa konkretno omenjena invalidnost. Zaradi tega se lahko invalidnost manj eksplicitno tudi omenja v eh, naših eh, politikah. Druga stvar, ki je tudi izziv za nas, to pa je progresivno spreminjanje načina eh, skupnostne pomoči. Ved, vedno Eh, bolj se sicer približujemo splošnim oblikam pomoči, zato je težje oblikovati eh, osredotočene oziroma prilagojene oblike pomoči za določene skupine. In zaradi tega je težko vključevati invalidnost tudi v eh, politiko državih, eh, državah v razvoju. Torej, Treba je videti, kaj predvidevajo tudi pravila za javno naročanje, recimo za javno naročanje v gradbeništvu. Ali so pravila eh, takšna, ki omogočajo dostop za invalidne osebe. Zato je treba uskladiti eh, eh pravila na obeh stranih. Potem tretjič, Sledljivost tega, kar se dela, kot verjetno veste, v okviru OECD v statistikah ni posebnih kod, da bi lahko identificirali tiste ukrepe, ki koristijo invalidom. Kar pomeni, da ne moremo ustrezno statistično spremljati tega, kaj se dela na področju zagotavljala pravic invalidnih oseb. Tu bo treba še nekaj narediti, sodelovali bomo z vsemi tistimi, ki bodo želeli se potruditi na podlagi preomenjene konvencije, tisti, ki bodo želeli več narediti. Potem naj omenim še tri pobude, ki so pred nami eh, za naslednjih nekaj mesecev mogoče bodo se politične skupine pridružile tem pobudam. Najprej je tu študija o invalidnosti in e, evropskem razvojnem sodelovanju, tako da vidimo, kaj se je dogajalo v preteklosti na tem področju in na tej podlagi želimo oblikovati priporočila in predloga, tako da bomo e, bolje delali v skladu za novo konvencijo Združenih narodov. Ta študija naj bi bila končana oktobra 2010 in seveda bodo potekale potem tudi delavnice na podlagi priporočil te e, študije. Potem treba je tudi tudi bolje eh, usmerjati naše eh, človeške vire. Druga pobuda, ki bo eh, izšla iz te študije. Komisija namer, namerava tudi uh, ažurirati svojo guidance note iz leta 2004. To je uh, smernica o invalidnosti. Ta mora biti prilagojena novi konvenciji. In tretja pobuda, za začeli smo ustvarjali mrežo za invalidnost eh, in sicer eh, znotraj naših zunanih dejavnosti bo, in vsa, že smo identificirali eno osebo v vsaki delegaciji, ki bo odgovorna za invalidnost. Gospa predsedojoča, to delo zahteva tešno sodelovanje. In upamo, da se bo delo nadaljevalo tudi v prihodnje. Računamo na vas in seveda bomo z veseljem sprejeli tudi priporočila o tem, kako naj nadaljujemo delo v bodoče. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo članom. Gospod Guerrero Salomi je prosil za besedo. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Eh, lepo se zahvaljujem obima poročevalcova, ki sta predstavila svoje stališča. Koordinator organizacije invalidov, torej koordinator invalidske organizacije in tudi predstavnici španske organizacije slepih in slabovidnih bi se skratka lepo zahvalil. On te, torej španska organizacija je organizacija ki je težko razumljiva ljudem, ki je ne poznajo. Torej, težko je razumeti to ustanovo, tistim ustanovam, organizacijam, ki se jih še niso z njo sestale. Ta nacionalna organizacija je odigrala bistveno vlogo pri izobraževanju slepih in slabovidnih. Ima veliko virov, tehničnih virov, v preteklosti pa je predstavljal v osnovi prostovoljno združenje. Prispevala je k socialnemu vključevanju invalidov in to v času, ko so invalidi imeli velike težave z družbeno spremljivostjo. Takrat je odigrala pomembno vlogo tudi pri zaposlovanju invalidov. Večina špancev se sreča s to organizacijo enkrat v svojem življenju, kajti ima pomembno vlogo tudi pri družbenih dogodkih. In tako je ta organizacija zelo poskrbela za večjo vidnost slepih in slabovidnih in tukaj se obžalujem, če bi kdo narobe razumel to besedno zvezo. Prav tako je postila svoj pečat v ustanovni pogodbi, v zasnovi strukturnih skladov, v smernicah zaposlovanja in tudi eh, pri organizaciji Evropskega socialnega sklada. In povdaril bi še nekaj, kot smo slišali od predstavnice te organizacije, tu ne govorimo zgolj o vektorju razvojnega sodelovanja, temveč je ta organizacija neke vrste zaveznik eh, našega razvojnega odbora. Še več, gre za pomembno organizacijo, pomembno združenje za telo, ki dela na področju so, uh, razvojnega sodelovanja, kot smo že slišali, tudi v Latinski Ameriki. Poleg ONSE, ki se osredotoča na top, topla delovanja, bi ponovil še nekaj, kar smo že večkrat dejali v našem odboru. Revščina povzroča invalidnost in invalidi so pogosto dvakratno prizadeti ali dvakratno ranljivi. Večina ukrepov, ki jih lahko uvajamo in izvajamo za zmanjševanje revščine, za izboljševanje zdravja in a, šolanja, vsi ti ukrepi zmanjšujejo invalidnost. Bodi si zato, ker do nje v prvi vrsti sploh ne pride, ali pa jo zmanjšujejo zaradi tega, ker s tem invalidi imajo v roki neko orodje, s katerim lahko postanejo družbeno neodvisni oziroma avtonomni. In zato v celoti podpiram predlog iz 32. člena konvencije Združenih narodov, o katerem smo že poslušali, namreč, da bi to načelo moralo veljati za vse politike uh, razvojnega sodelovanja. Sedaj pa bi omenil še nekaj, kar uh, je omenila komisija. Vtis imam, in ta vtis je dober, da komisija ve za dejstva in se, in se zaveda, da v preteklosti glede tega ni bila eksplicitna, da pa to mora biti v prihodnje. Ko bomo torej preučevali sporazume glede temeljnega, soglasja med državami članicami in komisijami, lahko tukaj dejansko izkoristimo priložnosti in določene stvari eksplicitno povemo, ki niso bile eksplicitno navedene leta 2005. To pomeni, da moramo tukaj storiti določen napredek na področju, ki smo ga pojmenovali sledljivost razvojnega sodelovanja organizacije bodo tako lahko sodelovale v študiji oziroma bi morale biti zmožne sodelovati v študiji, v kateri je govorila komisija. Naše delegacije prav tako se morajo zavedati, torej delegacije Evropske unije po svetu se morajo zavedati potrebe, da razvijamo to področje. V zaključku pa bi zaprosil koordinatorja gospoda Padmanapana in gospo Ano Pelaez, vprašal bi jo, kakšno je njuno mnenje glede celotnega uresničevanja 32. člena Konvencije Združenih narodov. Tako kakšne pozitivne učinke bi lahko imel ta člen vsega, na invalide. Kakšne ukrepe bi si želeli videti, ki bi nam pomagali v boju proti invalidnosti znotraj politik eh, razvojnega sodelovanja v Evropski uniji? Hvala lepa. Sedaj pa gospod Gerenc, izvolite. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti govornikom, ki so predstavili uvod v to razpravo. Ravno tako se zahvaljujem tudi predstavniku komisije, ki je predstavil, kaj se dogaja na tem področju. Eh, omenjen je bil Evropski konsens za razvoj eh, in eh, določeni ukrepi so že bili sprejeti, ampak vseeno imam nekaj strateških vprašanj tu so uh, eh, akteri, ki so državni akteri, potem so tu nevladne organizacije, uh, Handicap International, uh, eh, International dela zelo dobro delo, potem so tu programi Združenih narodov. Zlasti tu mislim na tiste programe, ki so nastali po vietnamski vojni, zato da bi se rešili problemi, ki so jih povzročile uh, Eh, bombe, ki so jih metali na Laos in Vietnam, eh, s katerimi so želeli razbiti eh, vojaške baze. In zaradi tega je bilo veliko invalidov. 40 let po koncu vojne v Vietnamu še vedno prihaja do nesreč. Sedaj me zanima, ali je kdo postavil vprašanje finančne odgovornosti v zvezi s financiranjem teh programov. Če bi tu uporabili načelo nasnaževalec plača, to bi eh, bilo verjetno logično. Logično bi bilo, da bi eh, zahtevali, da tisti, ki so povzročili ta problem, pokrili vsaj del stroškov. Torej, to je prvo vprašanje. Ali se je o tem razmišljalo in ali je bil kakšen učinek? Potem eh, drugič, ali ne bi mogli razmišljati strateško? Sami ste omenili težave, ki jih, jih imate. No, ampak dobro, ni to težava. To je vpliv. Po, Eh, vpliv prepirov oziroma vpliv tega, kako je eh, pripravljen proračun. Kdo je strateško odgovoren za pokrivanje teh potreb? Je to Evropska unija z državami članicami? Ali ne bi mogli se strateško odločili, odločiti in rekli, dobro, to Eh, je stvar Združenih narodov, eh, toliko pa bi lahko finančno participirala EU oziroma države članice. Na določen način bi na, tako lahko podprli proračun. In to bi koristilo eh, mednarodnim organizacijam tudi. Merci beaucoup. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo govornikom. Gospod Padman Ban, imate besedo, če želite. E, prosim, če lahko odgovorite na vprašanja naših poslancev. Mikrofon. Yeah, thank you. Uh, when it comes to Če govorimo o 32. členu, torej o mednarodnem sodelovanju, prav gotovo obstaja, obstaja še možnost, da se vprašanje in problematika invalidnosti vključi v politike. Kor zadeva pa dvostransko financiranje, obstaja možnost, da bi spodbujali uh, partnerske države, da vključujejo to tematiko, da pripravijo teren za vključevanje invalidov. Ovire moramo odpraviti, pa naj gre tukaj za informacijske ovire, za fizične ovire ali kakršnekoli. Vaši sporazumi, vaši memorandumi o soglasi bi morali ustrajati pri tem, da se invalide vključi pri ustrezni prilagoditvi. To je tisto, kar se nanaša na 32. člen in je, se nanaša na povezavo med Evropsko unijo in partnerskimi državami. Hvala. Gospa Palev, bi želeli tudi vi spregovoriti in odgovoriti? Najlepša hvala, gospa predsedujoča. 32. člen konvencije o pravicah invalidov, če bi ta člen uresničili, bi morali upoštevati celotno konvencijo in vse pravice, ki jih vključuje in predvideva, torej temeljne pravice, temeljne pravice vseh ljudi. Vendar pa ta konvencija uvaja nekaj novega, kar druge pogodbe še niso predvidevale in to je beseda dostopnost. Celoten koncept dostopnosti pomeni, da moramo razmisliti znova o tem, kaj invalid sploh je, kaj meni oziroma kaj želi povedati konvencija, ko se sklicuje na invalide prvi člen se jasno sklicuje na nje. Če si opre, pogledate opredelitev v prvem členu, torej lahko vidite, da socialni in ekonomski konstrukt, ki je rezultat medsebojnega delovanja med ljudmi s, posebi, s posebno obliko invalidnosti in uh, ovirami, ki opredeljujejo njegov obstoj, to je tisto, na kar se moramo še posebej osredotočiti. Če si pogledate statistiko glede invalidnosti, kadar si to lahko pogledamo, takrat lahko resnično slišimo, koliko invalidov obstaja ali živi v določeni državi ali v skupnosti vendar pa nikoli ne moremo dometi tega, kar resnično moramo vedeti, namreč katere so ovire, kaj je tisto, kar preprečuje tem ljudem, da bi imeli enake možnosti in da bi lahko uresničevali enake pravice, kot jih uresničujejo drugi državljani. 32. člen o tem jasno govori, prav tako govori o zavezanosti k pozitivnim ukrepom k izvajanju programov, da bi lahko premagali te ogromne težave, ki se pojavljajo na samem začetku. Te se pojavljajo celo znotraj Evropske unije. Tudi na področju pristojnosti Evropske unije obstajajo gromozanske razlike, zato je treba 32. člen upoštevati tudi znotraj Evropske unije. In mednarodno sodelovanje znotraj Evropske unije je prav tako treba še spodbujati in okrepiti vse države pogodbenice ki so tudi članice Evropske unije, morajo torej uh, začeti uresničevati to konvencijo in morajo delovati v tej smeri, da uh, bodo to konvencijo začelo upoštevati tudi druge države, ki niso članice Evropske unije. Hvala lepa. Gospod Bada ima zaključno besedo. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Eh, tri vprašanja so bila omenjena najprej vidnost oziroma prepoznavnost. Komisar Pibalks je ravno kar najavil, da namerava ponovno uh, obnoviti konsens uh, iz leta 2005. Ko bo to delo, bo moral upoštevati tudi nove obveznosti Evropske unije in držav članic. Eh, zlasti bo moral upoštevati to novo konvencijo. In treba je zagotoviti tudi, da bo v konsensu eksplicitno omenjena invalidnost. Uh, in zato je eh, treba eh, eh, komisarju pri tem pomagati. Druga stvar in ista stvar se lahko naredi tudi v umestnem pregledu doseganja eh, milenijskih ciljev, ki bo septembra v New Yorku. Treba je ugotoviti, ali se pri uresničevanju teh ciljev, eh, med te cilje spada eh, dostop do zdravstva in tako naprej, tu moramo videti, ali so vključeni ali pa niso eh, invalidne osebe, ki so dvakrat eh, pri prizadeti, kot ste sami rekli. Mislim, da bo to odlična eh, priložnost, eh, da se pravice invalidnih oseb ponovno podarijo. Potem je pa še občutljivo vprašanje finančne odgovornosti eh, za eh, invalidnosti, ki jih povzroča človek ali vojne. Eh, Eh, običajno prihaja do sod pred eh, sodiščem, vendar pa je situacija zelo kompleksna, če so eh, moči zelo raznolike. In zato je tu treba upoštevati razvojne politike. Ko poskušamo razviti te mreže, ko poskušamo tudi delati na področju odlaganja toksičnih odpadkov, ko odstranjujemo mine, to je delo, eh, ki bo vplivalo na število invalidov v prihodnje. To je pozitiven prispevek in mislim, da moramo narediti več da, za, za zmanjševanje vzrokov invalidnosti. Potem oblike pomoči, o tej ambivalentnosti veliko krat govorimo. Naprimer, eh, pomoč preko proračuna in eh, pomoč preko projekta. Prva je učinkovitejša. Če eh, bomo delali po načino, kot ga ima FED, se pravi, da bomo poskušali eh, eh, financirati, financirati eh, šole recimo iz proračuna, potem bo, potem bo do dostopne samo te šole. Če pa skušamo delovati preko projektov, se pravi, da bi vse šole bile dostopne invalidnim osebam, v tem primeru bo rezultat boljši in ne bo povezan samo s Eh, projektom. Mislim, da je proračunska pomoč dobra oblika, ampak zato moramo obravnavati invalidnost drugače. Ne, eh, invalidnost moramo obravnavati kot kategorijo ljudi, ki morajo imeti svojo eh, politiko. In to je dialog, ki trenutno poteka tudi z našimi partnerskimi državami. Skratka, v okviru programa sodelovanja moramo narediti v naslednjih letih še več. Šesta točka na našem dnevnega redu, to je zunanje mandat Evropske investicijske banke. Prejšnji mesec je Evropska komisija Evropskemu parlamentu in svetu predstavila predlog pre, pregle, mestnega pregleda zunanjega mandata Evropske investicijske banke. Gre za obdobje 2007-2013. Ta predlog ki poteka v okviru običajne zakonodaje, ima dvojno pravno podlago člena 212, to je sodelovanje s tretjimi državami, in 209 eh, razvoj. Eh, uporaba eh, eh, pogodbe o delovanju Evropske unije. Centralni element tega predloga ima namen okrepiti možnost EIB, da podpre razvojne cilje Evropske unije. In sicer pa države, ki jih pokriva Evropski mandat Evropske investicijske banke, praktično vse spadajo v skupino držav v razvoju. Iz tega razloga naš odbor pripravlja zakonodajno mnenje o tem vprašanju. Poročevalec je gospod Berman. Naš odbor bo ravno tako Eh, zahteval mnenje pridruženih oziroma drugih odborov. Na plenarnem eh, zasedanju bo predstavljeno eh, poročilo o tem. Potem je naš odbor zahteval tudi študijo od profesorja Griffitha Jonesa, študijo o reformi Evropske investicijske banke. Študija govori tudi o tem, kako naj banka okrepi svojo vlogo v državah v razvoju. Vsi imate to študijo, imamo dva povabljena, ki bosta govorila o tej temi. Dominik de Krajenkur, direktor za institucionalne zadeve in Giorgio Chiarian Kazoni, vodja enote, ki je zadolžena za koordinacijo eh, z Evropsko investicijsko banko eh, iz Evropske komisije. Najprej dajem besedo gospodu Bermanu ki je poročevalec o Evropski investicijski banki. Besedo imate za pet minut približno, približno pet minut. Thank you, chair. Najlepša hvala, gospod predsednica. Kolegi, na prošnjo odbor, odbora za razvoj bo, je Stephanie Griffith-Jones pripravila poročilo in oceno morebitne vloge Evropske investicijske banke pri zunanjem mandatu in zunani mandat, kot dobro veste, pokriva Azijo, Latinsko Ameriko, Južno Afriko, ne vključuje pa držav AKP, kajti te države pokriva EIB e znotraj drugega mandata, seveda znotraj EDF, razvojnega sklada. Gospa Jones je znana ekonomistka. To knjigo je izdala skupaj s profesorom Štiglicom. Toliko, da omenim, kako ugledna je. Kar je rezultat tega poročila, je neka vrste ocena, v, katerim, v kateri poudarja dejstvo, da imajo javne banke posebno vlogo na finančnih trgih gre za neke vrste proticiklično vlogo, ko se stvari zapletejo. Takrat javne banke kažejo, kako pomembne so. Lahko delujejo proticiklično v časih kriz, ko zasebni denarni kapital, kapi, kap, tok kapitala se izsuši, naprimer. Uh, eh, potem, ko se nakazila v državi v razvoju pošiljajo v manjših količinah, tudi ko se zmanjšajo možnosti posojil in takrat lahko javne banke delujejo proticiklično. Hkrati pa lahko pomagajo tudi tistim trgom, ki se krhajo, ti, lahko pomagajo tistim, ki nimajo prostega ali pa preprostega dostopa do finančnih storitev. Javne ali državne banke lahko in igrajo dejansko vlogo pri zagotavljanju to vrstnega dostopa. Seveda pa so tudi stabilne vizavi, če jih primerjamo z številnimi zasebnimi bankami in so zelo zanesljive, kar zadeva stroškov in obsega posojil, zagotavljajo dolgoročna posojila, lahko pa nudijo tudi posebne produkte, ki so uh, eh, naprimer posojila, ki so vezana na rast. Seveda pa obstajajo različne ovire za države v razvoju, ko dostopajo do finance v teh časih je zelo pomembno, da dobivajo te, te države eh, posojila, ko jim jih ne, noče zagotavljati zasebne banke. To vidimo tudi dan danes. Zasebni viri se torej izsušijo in mednarodna trgovina upade. Obstaja veliko ovir za države v razvoju do, do, do financ in te ovire postanejo še večje v času krize. Uh, toki zasebnega kapitala se hitro izsušijo in v, tudi v velikem obsegu. To, kar lahko vidite v tem grafu, ko, ki, ko vidimo, kakšne so hitro raztoča gospodarstva in kakšen je bil njihov položaj v letih 2006-2007, takrat so številke rasle, potem pa so leta 2008 in 2009 dramatično padle. Če si pogledamo številke, zasebni kapital v državi v razvoju 697 milijard dolarjev leta 2007, do leta 2008 pa je ta številka postala negativna, torej minus 52 um, milijard iz držav razvoja. Torej ta denar ne le, da se je posušil, ampak je pravzaprav to postal obraten. Enako velja, če si pogledate razčlenitev po regijah po svetu. Afrika, kot vidite, obarvano s temno modro na spodnjem grafu, Afriko je ta finančna kriza manj prizadela, ampak to le zato, ker je ostala zunaj finančnih tokov Eh, ti tokovi so tako ali tako že suhi, so že izčrpani v Afriki. Če pa njo primerjamo z, z osrednjo Evropo, pobarvano z rdečo, vidite, kakšen je bil dramatični preobrat v letu 2007 in 2008. Ali pa, če si pogledamo um, zeleno, nekdanja Sovjetska zveza brez Rusije, tudi tukaj uh, so sredstva dramatično upadla. Te številke so seveda dramatične za mnoge ljudi, majhne in srednje velika podjetja, ženske, majhne kmete in podobno. Če si pogledate, kakšna je vloga večstranskih razvojnih bank, večina, kot so svetovne banke in druge, povečajo, hitro povečujejo svoje zaveze. Posojila so dajale zelo hitro, zelo hitro so se odzvala na krizo. Odziv EIB je bil veliko počasnejši bil, ta odziv je bil zelo hiter znotraj Evropske unije s proticikličnim učinkom in je dal, eh, pomenil veliko posojil za MSP -je znotraj Evropske unije, ampak če se pogledamo države z nizkim prihodkom ali srednjim visokim pod, eh, prihodkom, je, so se ta sredstva od leta 2008 močno zmanjšala. Vidim, da se nam je pridružil, so se nam pridružili No, drugi strokovnjaki nič novega ne uh, pripovedujem. Pravkar ste prišli, ko sem začel kritizirati EIB, torej je vaš vstop v to dvorano pravočasen. Rekel sem, da se je lahko EIB hitro odzvala proti ciklično znotraj Evropske unije. Vendar pa, da je pri državah razvoju prišlo do hudega upada. Tega ne vidite tako preprosto, če si pogledate to sliko. Ne, pravzaprav je tukaj graf, ki se naša na vse večstranske razvojne banke, Svetovna banka, Azijska razvojna banka, EIB v državah nečlanicah kot celota in potem Afriška razvojna banka, ki je obarvana rozasto. Kot lahko vidite, so vse te banke povečale svoja posojila v obdobju od leta 2007 do 2009. EIB v državah nečlanicah je povečala svoj obseg posojil manj kot ostale banke, vendar pa je vseeno do tega povečanja prišlo. Vendar, če si pogledate to sliko, boste dobili natančno sliko. Posojila EIB so se močno povečala za države pristopu in za vzhodne sosede in Rusijo. Tam lahko vidimo, ta razvoj. V sredozemskih državah se tudi obseg posojil nekoliko povečal. Ne, pravzaprav tukaj govorim nekaj, to, kar govorim, sploh ni res, pravzaprav lahko to vidite iz tega grafa. V bistvu tega, če sračim povedati, pa je, da se je v predpristopnih državah marsikaj zgodilo, v državah v razvojah, tudi v državah AKP, e, pa so se leta, posojila v letu 2008 zmanjšala. Azija in Latinska Amerika, kot vidite na desno, tam je situacija še bolj dramatična. Zavez jeze so se leta 2008 skoraj posebno sušile in obseg eh, se je znova ponovil, znova pojavil leta 2009 um, in plačila so se povečala. EIB torej bi lahko storila več, lahko bi se odzvala bolje, lahko bi nekoliko bolj tvegala. To bi bil lahko naš zaključek. Zlasti v tistih državah, ki si to zaslužijo, kjer je tveganje obvladljivo. Tam bi lahko EIB e prilagodila mandat, lahko bi prilagodila svoj mandat državam razvoja, lahko bi bila pražnejša, tu, prožnejša tudi na ravni posamezne države, lahko bi bolje sodelovala tudi z mednarodnimi finančnimi ustanovami in komisijo v državah v razvoju. Vendar pa bi zato EIB potrebovala večje in specialistične vire. Med krizo iz razumljivih razlogov pa je seveda osebje se posvetilo posilnim dejavnostim v Evropske unije, kajti te so morale najprej um, biti prioriteta. Stephanie Griffith-Jones meni, da bi potrebovali več osebja tudi za zunanji mandat EIB kaj ti tam je potrebno specialistično znanje, ekspertiza. In EIB bi lahko storila več za MSP-je in mikrofinančne ustanove, saj finančno vključevanje mora postati ključna beseda v prihodnih nekaj letih. To pomeni dostop za državljane, manjše kmete, ženske, manjša podjetja, tudi srednje velika podjetja. Torej, finančno vključevanje, dostop do finančnih storitev za vse te ljudi bi v veliki meri pripomoglo k njihovemu razvoju in rasti njihovih gospodarstv in to na vzdržen način. Mislim, da je to bolj ali manj vse, kar sem želel povedati. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo ima gospod. Karano za, karano za sedem minut. Um, Hvala lepa, gospa predsednica. Dovolite, da najprej na hitro povzamem glavne teme, ki izhajajo iz tako imenovanega poročila Kondesuri, kajti to bo tisto, kar bo predmet naših razprav v prihodnjih mesecih, po mojem mnenju. Omenil bi in to zelo na kratko pet glavnih tem ali pet glavnih točk tega poročila kot prvo. Večina teh točk uh, je bila omenjena tudi v predlogu komisije, če se ne motim. Torej, prva točka je zamisel, da bi sprostili dva, dve milijardi rezervnega mandata za financiranje projektov, ki so namenjeni boju proti podnebnim spremembam to je nekaj, v čemer smo se bolj ali manj soglasni. Kot drugo, in to je zelo pomembno, še zlasti, ko govorimo o EEB, je zamisel, da bi vključevali te cilje, ko gre za izpolnjevanje mandata po vseh regijah sveta. Zdaj imamo veliko sestavljanko in vsaka regija um, je obravnavana različno glede na zgodovinski kontekst. Sedaj pa bi to želeli postaviti vse na enakopravno raven, se osredotočiti na gospodarsko infrastrukturo, podnebne spremembe in tudi razvoj lokalnega podjetništva in tudi lokalne MSP-je. In tretja točka. To je nekaj, kar izhaja iz te arene, torej iz eh, parlamentarnih dejavnosti. Je pa za misel, da bi okrepili razvojni kontekst, razvojni vidik teh uh, operacij, tega delovanja. Temu sem še vrnil. Zelo pomembna je namreč za misel, da bi prilagodili sredstva ciljem. In kaj je mišljeno s tem? Mišljeno je, da bi prilagodili Eh, torej kadrovske vire, gospod Berman je to pravkar omenil, zato da bi okrepili in vključili in poenotili dostop do nepovratnih sredstev, kajti z vidika razvoja je zelo težko doseči um, marsikaj, če nimamo nepovratnih sredstev na dolgi rok. In potem tudi, ko gre za izkoriščanje sinergij s komisijo, naprimer tako, da bi sodelovali pri istih eh, uradih predstavništev zunaj Evropske unije. Kot tretje, krepite sodelovanje s komisijo in z drugimi finančnimi ustanovami to je bistvenega pomena. Zdi se nam, da je EIB, ki je banka Evropske unije, banka, ki bi morala biti sogovornica komisije, ki upravlja z nepovratnimi sredstvi in mi bi vsi morali imeti tudi neke vrste vzvod iz proračuna držav članic in potem tudi na drugi strani pa bi morali imeti torej, posojila EIB, ki bodo na voljo komisiji. Skratka, dolgotrajni cilji so takšni, ki bodo zahtevali več dela. Zato smo želeli vzpostaviti agencijo, ki bo povezala zmogljivosti in vire investicijskega financiranja na strani komisije in EIB. Poleg tega smo razmišljali, da bi morda to agencijo razvili v Evropsko razvojno banko ali Evropsko banko za razvoj in sodelovanje, tako da bi postali bolj vidni in da bi vsa sredstva postala bolj dostopna, ki so sedaj razpršena po Evropski uniji. Zato pa je seveda treba sprožiti določen proces, najprej pa izvesti študijo izvedljivosti. Dovolite, da omenim dve bistveni stvari, kot jih vidimo pri EIB. Kot prvo je treba prilagoditi vir vire in sredstva našim ambicijam. To sem že omenil. Bolj, ko se posvečamo področju razvoja, bolj bomo potrebovali človeške vire, nepovratna sredstva in prilagojeno upravljanje. To lahko preberete tudi v poročilu kondisurju v prilogi, ki omenja um, sorazmerje virov na posojila in lahko boste presenečeni, kajti to razmerje je 1 do 40, če primerjate EIB z različnimi ustanovami. Potem nepovratna sredstva za tehnično pomoč, za subvencije v določenih regijah, za katere veljajo pravila mednarodnega denarnega sklada, potem tudi za eksternalitete določenih projektov. Vsi vemo, da tukaj potrebujemo element koncesionalnosti, če želimo, da bo delovalo. Tretje pa je ustrezna kultura in vodenje in tukaj poročilo priporoča, da bi razmišljali o posebni enoti, entiteti znotraj skupine EIB. Druga zelo pomembna tema pa je največja učinkovitost, uspešnost, politična vidnost in usklajenost evropskih ukrepov. Omenil sem, da je Evropska unija trenutno največja dobaviteljica razvojne pomoči, kljub temu pa ta sestavljanka ne vodi do ustrezne vidljivosti in učinkov. Torej, zamislili smo si platformo Evropske unije, ki bi povezala vse te različne vidike, vse te različne nitke in to je zelo pomemben projekt za prihodnje. Lizbonska pogodba in tudi Evropska služba za zunanje delovanje predstavljate sedaj ustrezni v trenutek, da bi to zunanjo uh, politiko tudi finančno podprli. Potem bi se odzval še na zelo dobro poročilo gospe Griffith Jones, ki smo ji zelo hvaležni za te plodne zamisli. Prvo se nanaša na izplačila in druga na eh, prevzemanje tvegan. Pri izplačilih bi želel povdariti, da se moramo pogledati eh, oziroma moramo biti pozorni, da ne primerjamo samo enega leta z drugim, temveč da si pogledamo razvoj čez daljše obdobje. Res pa je, da uspešnost delovanja ni bila tako dobra kot pri drugih ustanovah. Razlog je dvojen. Kot prvo, EIB financira projekte, in eh, zlasti infrastrukturne projekte ali pa MSP-je eh, ne financiramo proračune državo ali to dobro ali slabo je druga razprava, ampak ker ne financiramo eh, proračunov, ni preprosto izplačevati sredstev hitreje. Prav tako ne financiramo finančnih ustanov, temveč financiramo MSP-je prek finančnih ustanov, tako da je zelo težko uravnavati potrebo po teh virih. In drug pomemben vidik je cena. Včasih so nas obtoževali celo dumpinga, ker smo bili cenejši od drugih finančnih ustanov. Lahko, danes vam lahko zagotovim, da je situacija obratna. Sploh nismo več konkurenčni, kajti vse druge finančne ustanove imajo dostope do subvencioniranega določanja cen in seveda posojilo jemalec bo izbral cenejše vire. In tukaj vam lahko dam še nekaj um, številk, če se želite. Kar zadeva prevzemanje tvegan, tukaj gre za kapital bank. Dobro veste, da imamo nek, neko razmerje vzvoda, ki omejuje naše zmogljivosti pri tem, koliko posojil um, dajemo oziroma koliko tvegan prevzemamo. Skratka, tukaj ne moramo izboljšati delovanja, če države članice ne bodo prispevale več denarja naši banki. Podaril bi, da moramo tesneje sodelovati s komisijo, če želimo, da bi posojila in nepovratna sredstva bolje povezali, kajti le na ta način lahko odpravimo kapitalske omejitve in tako lahko dosežemo ustrezen razvoj, če ga želimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima gospod Karione Kasone za, pet, za sedem minut približno. Najlepša hvala. Zelo sem zadovoljen, da lahko predstavim uh, stališče komisije. Prvič je, da tukaj predlagamo predlog komisije, ki smo ga izdali 21. aprila in smo ga posredovali parlamentu na začetku tega meseca. Mislim, da boste tukaj našli uravnotežen predlog, tako da bomo lahko nadaljevali svojim mandatom tukaj gre za to, da bo 31. oktober 2011 potekla trenutna pravna podlaga. Zaradi tega smo zelo zadovoljni, da prihaja do te razprave v tem trenutku v tem odboru. Eh, kot je Dominik de Gancourt že povedal, eh, predlog komisije se navdihuje ehm, iz poročila modri, modrih in torej imamo man, mandat, za katerega predlagamo, da bi ga aktivirali in da bi črpali iz operacij, ki zadevajo podnebne spremembe. Potem velika sprememba in k temu se bom povrnil v kontekstu komentarjev na poročilo eh, profesorice Griffith Jones. Predlagamo, da bi spremenili razpršen razpršene regionalne cilje pri mandatu EIB. Torej, da bi tukaj imeli horizontalne cilje in to je ključna točka našega eh, torej poročila gospe Griffith Jones, tako da bi lahko delovali v različnih regijah z istimi dejavnostmi. Potem smo veliko pozornosti namenili tudi upoštevanju razprave v parlamentu in pravne podlage, kjer je parlament povdaril, da bi Evropska investicijska banka se morala približati um, posojanju um, za, um, za razvojne cilje. To vključuje progresivno vključevanje, naprimer, Eh, monitoringa EIB in potreb, moramo uskladiti sredstva v EIB. Verjetno potrebujejo več znanja in več človeških virov, zato da bi to lahko izvajali. In zelo je pomembno, da EIB nima premočnega mandata, če nima dovolj sredstev. In eh, sodelovanje z komisijo je tukaj zagotovo ključnega pomena. Proučili smo razvojni aspekt, kajti mislimo, da bi tukaj lahko storili veliko več in predlagamo progresivno um, posredovanje EIB v recimo izobraževanje. To trenutno izvajamo na neki podlagi ad hoc in o tem je pisala tudi profesorica Griffith Jones. Druga stvar pa je, da. Druga točka, kjer želimo tesno sodelovati z svetom in z parlamentom, je vprašanje kri razvojnih kriterijev. E, kaj pomeni, če želimo, da EIB mora bolje pogledati, kakšen je vpliv njihovih dejavnosti, dejavnosti EIB? Zato moramo pogledati kriterije, zato da bomo lahko posojevanje uh, prilagodili zadnja točka, ki sem jo želel omeniti iz našega predloga, je potreba za to, da bi na um, regionalno raven prenesli cilje in da bi pogledali, kako bi EIB morala izvajati strategije in pripravljati strateške uh, projekte ter smernice, ki jih bo pripravila EIB skupaj z komisijo in seveda upoštevala tudi na svete sveta in parlamenta. In potem še zadnja točka, ki ni vključen v poročilo Kondesur, je razširjanje geografske um, regije. Tukaj imamo nekaj pogojev, recimo, da bi razširili na Libijo, Irak, Kambodžo, Belorusijo in tako dalje. In tukaj bi pričakovali dialog z parlamentom v času potrjevanja mandata. Če lahko dodam še nekaj komentarjev glede poročila in tukaj bi se želel zahvaliti ne samo profesorici Griffith Jones, ampak tudi gospodu Bergmanu, da je komisiji dovolil, da smo sodelovali pri pripravi tega poročila in mislim, da tukaj smo dobili veliko idej v razmislek. Pomembno je, da razumemo, da ima EIB sedaj mandat. Svet in parlament določata okvir dejavnosti EIB. In zaradi tega se ne moremo pritoževali, če EIB ne deluje v Latinski Ameriki ali v Aziji ali kaj takega, kajti to je bilo politično določeno. In če želimo, da EIB počne več, potem mora ta ideja iz, izhajati iz parlamentarne razprave. Potem pa se osebno zelo strinjam. Mislim, da EIB lahko prevzame več tvegan, več tveganih dejavnosti tudi uh, v eksternih dejavnostih. Mislim, da moramo to izkoristiti, kolikor je možno. In obstoj evropskega jamstva in neevropskega jamstva tukaj bi morali graditi, zato da bi se EIB lahko bolj osredotočala na tiste projekte, ki nimajo neke bonitete, tako da bi lahko delovali tudi v teh državah in pri takih projektih. Torej mislim, da bi morali tukaj bolj, več sodelovati. Potem pa bi najprej povedal, da pro, zunanji proračun Evropske unije se je omejen in se omejeno uporablja. Morda me bodo kolegi uporabili. Mislim, da ne govorimo več kot uh, o treh ali štirih odstotkov proračuna za zunanje aktivnosti, torej za mešanje z drugimi finančnimi institucijami. Ampak nasplošno menimo, da bi to lahko uh, nudilo vzvod dejavnostim komisije in v naslednjem finančnem okviru lahko pričakujemo povečanje tega odstotka. Morda ne bomo imeli ne vem kako velikega odstotka, lahko se bomo pa približili desetim odstotkov. To pa je že nekaj. In hkrati pa moramo se soočiti z proračunom, ki je seveda omejen. Ne vem koliko je izvedljivo, omejitve držav članic v trenutni situaciji so kakršne so, ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Torej najti moramo ravnotesje, ravnovesje med omejenim proračunom in potrebami, da uh, delujemo zunanje. Zadnja točka, morda najpomembnejša, je parlamentarni nadzor. S strani komisije je to nekaj novega. V zadnji razpravi pred julijem 2009, ko smo sprejeli pravno podlago, smo želeli nadaljevati s trenutnim mandatom, sedaj pa bi želeli imeti politično razpravo s parlamentom in z veseljem bomo prisluhnili vašim željam. Hvala. Hvala lepa. Sedaj imajo besedo poslanci in poslanke. Ima kdo kakšno vprašanje? Gospod Guerrero. Hvala, gospod predsedujoče. Najprej bi se želel zahvaliti poročevalcu Bergmanu za poročilo, ki nam ga je predstavil gre za visoko epiri, empirično poročilo in nam daje tudi analitično perspektivo. Med drugim gre za dopolnitev k bolj eh, strastnemu pristopu, kateremu se zateka med srečanji našega odbora. Številni člani odbora so o tem že razpravljali znotraj parlamenta, pa tudi zunaj parlamenta v svojih stikih z EIB. In to dokazuje, kako zanimiva je za nas dejavnost, zanimive so dejavnosti EIB. In kako zanimive so tudi perspektive bodočega razvoja EIB znotraj splošnega razvoja. Komisar za ekonomije, gospod Ren, je nedavno povedal, da bi banka morala ustrajati bolj pri razvojnih politikah. In zlasti je govoril o projektih, ki se ukvarjajo z okoljskimi infrastrukturami, kot je naprimer vzdržni promet, pot tem, izobraževanje, zdravje in tako dalje. V istem obdobju je odbor modrecev, ki je ocenjeval umestno reformo EIB, povedal, da znotraj banke je vedno pomembnejša dejavnost postala, z, postajala zunanja dejavnost banka, banke. Zunanja dejavnost banke je dodatna dejavnost k zunanjim dejavnostem Evropske unije. In od tukaj izvira ideja o neki platformi, ki bi združevala vse, vsa prizadevanja banke in Evropske unije v državah v razvoju. Sreda pa Eh, govorimo tudi o odnosih teh dveh z drugimi mednarodnimi institucijami in tudi eh, Evropske banke za razvoj. Treba je združiti vse te akterje, zato da bi organizirali politika, ki bo bolj ciljno usmerjena na razvojno sodelovanje. Poročilo o vplivu krize v, na države v razvoju je poročilo, ki sem ga sam pripravil in v tem poročilu sem zapisal. Da, ena izmed najbolj zanimivih dejavnosti EIB in vem, da predsednico ta točka izjemno zanima, torej ena izmed dejavnosti, s katerim se ukvarja EIB, je direktna dejavnost in eh, pri tem se skušamo izogniti um, davčnim paradižem. To je resno vprašanje in tukaj moramo biti zelo dejavni. Sam menim, da pri tem umestnem pregledu, ki ga bomo opravili, uh, gre za revizijo uloge EIB in govorili bomo tudi o bodočnosti EIB, v tem pregledu mi ustrajamo pri takih razvojnih politikah. Mislim, da sem na nekem drugem sestavku našega odbora že povedal, da če želimo spremeniti identiteto banke, ne smemo zanikati začetno pobudo banke. Ne smemo zanikati naše glavne funkcije. Vendar pa, če bomo delovali tako, bomo dobili veliko podporo saj znotraj parlamenta in znotraj našega odbora. Hvala. Gospod Grant, hvala lepa, gospa predsednica. Prejšnji govornik je našel čisto prave besede v zvezo z Berbanovim poročilom. E, pridružujem se tego mnenju sam e, se ne znam tako dobro izraziti. Drugič. To je Cross Border Cooperation, čezmejno sodelovanje. V e, tem odboru ni nobenih eh, strankarskih delitev. No, zdaj bi povedal nekaj in zanima me, če se s tem strinja komisija v zvezi z DVR. -a. tu je mogoče ugotoviti, da države dobro upravljajo. Takrat naj, po, uh, takr, takrat naj posojamo ta denar oziroma naj banka zagotovi denar, če pa upravljanje z uh, temi sredstvi ni v redu, potem se pa ne posoja. Če, če ne, pa eh, lahko govorimo o izgubo 30, 40, 50 eh, milijard evrov. To je povezano z upravljanjem. Potem, kar zadeva sinergijo med eh, Evropsko komisijo in EIB. Če bi Eh, govorili o sinergiji, bi lahko to videli zlasti znotraj javno-zasebnih partnerstev. Evropska investicijska banka ali ne bi mogla osredotočati svojih eh, posojil na strateške projekte, recimo alternativne vire energije. Tu bi morali biti ambiciozni, predvideli obsežne programe. V okviru uh, 7 milijard eh, dolarjev, to je znesek, ki je bil najavljen v Kopenhagnu do leta 2012. Ali ne bi bilo bolj pametno razmišljati o tem, da bi se denar namenil velikim projektom, v katerem bi se deloval zasebni in javni sektor? To bi bil neke vrste eh, primer vlaganja v eh, joint ventures, torej v skupna vlaganja sever-jug. In ta, tako bi lahko države severa si sposojale denar od EIB in tako financirale eh, te mm, velike projekte. Sicer bomo stalno govorili o istih stvarih brez pravega učinka. Da bi lahko pritisnili na države, da bolje upravljajo te, ta sredstva, bi lahko kot pogoj ovedli, kot pogoj ovedli zahtevo, da bolje upravljajo s tem denarjem recimo dividende. In te dividende bi potem lahko eh, izplačevale eh, razvite države. Tako bi mogoče lahko spodbujali zasebno javno partnerstvo. Ne vem, zakaj to ne steče, kaj ti zelo počasi se napreduje na tem področju. Tu mislim zlasti na European African Business Forum. Ta je začel z delovanjem pred nekaj leti, ampak eh, pravega razvoja ni videti. Hvala. Ponovno dajem besedo gospodu Krajano Kuru in gospodu eh, Karano Kasonijo. Potem bom pa še enkrat dala besedo poročevalcu. Hvala, gospa predsedujoča. Nakratko bom skušal se odzvati na to, kar sta, pove, je, sta povedala gospa Guerrero in Gerens. Da, ideja platforme, kot jo predlaga poročilo modrecev, je zagotovo ena izmed točk, eh, kateri namenjamo največ pozornosti. Glede finančne podpore zunanjih politik Unije, ki jih bo izvajala služba za zunanje, uh, zunanje zadeve Evropske unije. S tem odgovarjam tudi gospodu Gerensu. To je okvir, ki smo si ga zamislili. Uh, zamislili skupaj s komisijo, da bi se soočili z podnebnimi spremembami. Iziv iz Kebenhavna je velik, začel se je, že se je začel in predlagali smo in razpravljamo o predlogu, da bi eh, razpravljali o platformi in dobili vzvod za vse sredstva, eh, ki bi spadala pod evropsko zastavo. In zagotovo je to način, kako bi se želeli približati temu vprašanju za majhne in velike projekte. Oboji igrajo namreč svojo vlogo. Potem pa vprašanje glede finančnega centra, o katerem je govoril gospod Guerrero. EIB se resno ukvarja s tem vprašanjem ne gre vedno za preprosto vprašanje, vendar pa um, smo pred vsemi drugimi finančnimi institucijami in trenutno veliko pozornosti namenjamo temu, da bi druge finančne institucije prepričali, da bi dosegli isto raven kot mi, kajti ni nima smisla neki državi, promotorju, investicijskemu skladu eh, povedati, da tega ne sme narediti, če lahko obide neko institucijo in se obrne na drugo. Torej vsi moramo imeti isti pristop. Ena izmed težav, ki jih tudi vi, gospa eh, predsedujoča, poznate, je pripraviti seznam držav. In žal, to ni v pristojnosti banke, kot je recimo EIB, ampak bi bilo bolj v, v pristojnosti sveta ali eh, parlamenta, kajti to je politično vprašanje. Potem pa, če govorimo o najbolj zadolženih državah, o katerih je govoril tudi gospod Gering, in o potrebi, da bi um, družili sinergije med banko in komisijo, bi vam povedal, da če bi zamudili samo eno, min, smo zamudili samo eno minuto, je to zaradi tega, ker smo se sestali z komisijo, da bi dosegli napredek, ki ga vsi deležniki pričakujejo od nas. Hvala. Thank you, chair, and thank you, hvala, predsedujoča in hvala, Dominik, kaj ti povedal si večino stvari, ki sem jih sam želel omeniti. Želel sem dodati le naslednje. Trenutno razmišljamo o vprašanju platforme, tako da bi na bolj pameten način združili eh, moči EIB in komisije, pa tudi drugih evropskih finančnih institucij, multilateralnih, eh, potem recimo investicijske banke, Alliance Française, ki. Eh, kaf, e f, dvojni v in tako dalje. Skušamo razpršiti vse vire v različne projekte, vendar pa se strinjam s tem, kar je povedal gospod Gerens, kajti točno to bi želeli poved, po, doseči z guidelines, torej z nekimi smernicami. Imamo pomembno zadevo, s katero se sooča Evropska unija in s tem se lahko soočimo samo na strateški način. In zato bi želel slišati več idej, ne samo glede um, projektov, ampak tudi instrumentov in, in, in mogoče inovativnih načinov za ta področje. Potem glede najbolj zadolženih držav se strinjam z Dominikom. EIB uh, eh, lahko prek jamstev um, investira v vse države, vendar pa včasih uh, imajo preveliko koncesionalnost te države in ne smejo si sposojati denarja, tudi če imajo jamstvo. In tukaj imamo nekaj instrumentov, vendar pa bi morali razmisliti, razmišljati o tem, kako bi osredotočili vire Evropske unije, pa tudi držav članic, zato da bi tem, temu posojenju, tem posojilom dali dovolj visoko raven koncesionalnosti. Hvala. Merci, Berman, Gospod Berman, imate besedo za zaključek. V francoščini tokrat. Hvala. moj odlični in spoštovani kolega gospod Gerenc. Obračam se na vas. Znotraj te hiše si dajemo komplimente, kajti zelo redko se zgodi, da nam kdo da kompliment od zunaj, ampak mislim, da dobro kompenziramo eh, to tukaj. Torej zelo, zelo redko dobimo komplimente še kje drugje. Samo nekaj stvari, ki jih nisem mogel omeniti v zvezi s poročilom gospe Griffith Jones. Mislim, da obstaja konsens tako na ravni komisije kot v odboru eh, modrecev kot v poročilo gospe Griffith Johnson. Torej, vsi se strinjajo, da je Evropska investicijska banka pomembna in potrebna kot orodje, kot razvojno orodje. Razvoj ne more živeti samo od subvencij, potrebuje očitno javno banko, To je ena stvar. Skratka, potrebuje banko, ki se bo osredotočala ne samo na eh, svojo tradicionalno vlogo, se pravi eh, na vlaganje v infrastrukturo, eh, trajnostno energijo in majhna in, velike, majhna in srednja podjetja. Banka veliko dela sedaj v Evropi, ampak manj pa zunaj. Kar pa zadeva pogoje trajnostnega razvoja, transparentnega razvoja, z drugimi besedami. Ne uporablja se več eh, fiskalnih paradižov oziroma offshore centrov, če je možnost pridobivati sredstva iz eh, banke. Tega ne govorim samo zato, da razveselim gospod Žuli. Ampak eh, možno bo sodelovanje tudi z drugimi finančnimi institucijami znotraj EU, istočasno pa mora Evropska investicijska banka imeti eh, bolj enostavn mandat za vse regije. V okviru tega mandata morajo tudi postopki biti poenostavljeni, kajti eh, banka včasih deluje počasno ravno zaradi tega, ker so postopki tako zapleteni. In prav gotovo bi se tega še nisem omenil. Mislim, da je to dober predlog eh, odbora modrecev. Dobro bi bilo eh, dva, dve milijardi evrov uporabiti za boj proti podnebnim spremembam. To je očitno. In to pravi tudi Stephanie Griffith-Jones. To vse je lepo in prav ampak če želimo imeti javno vlogo, ki bo odigrala svojo vlogo v gospodarskem razvoju držav v razvoju, potem mora ta banka tem državam in njihovim državljanom pomagati do lažjega dostopa do finančnih eh, storitev, eh, ki, ki jih trenutno ne dobijo dovolj. Recimo, kmet, ki želi kupiti eh, tovornjak, da bo lahko svoje živali vozil na trg, potem so to ženske, ki želijo recimo kupiti šivalni stroj, zato da bi ustanovile delavnico pozneje. Torej vse to je povezano z trajnostnim eh, razvojem držav v razvoju in to je v interesu nas vseh tak razvoj. Hvala lepa. Sedaj prehajamo na sedmo točko dnevnega reda. In sicer pravica do demokratičnega pregleda na Eh, programe eh, za, sprejema, za sprejemanje razvojne zakonodaje. Kot veste, imamo kar nekaj strateških dokumentov, ki, ustanavlja, eh, ki ustanavljajo finančni instrument za razvoj, to je ICD od DCI, In te, te dokumente so že pregledale delovne skupine in sedaj vabim predsedojoče teh delovnih skupin, da predstavijo svoje zaključke. Skupino A predstavlja gospod Neusser. Imate besedo, gospod Neusser. Um... Hvala lepa. Mislim, da sem edini iz delovne skupine A, ki lahko poroča o našem delu. Delovna skupila A je imela poglobljeno izmenjavo mnen z e-, Evropsko komisijo in ocenili smo e, vmesni e, pregled za države Tajska, Burma in Kambodža. In o Kambodži smo govorili 5. maja spet. Najprej Vietnam. Delovna skupina A meni, da je precej pomislekov, ki so bili v prejšnji oceni še vedno aktualni. Zlasti prvič. V, prihodne, v prihodnje je treba izboljšati dostop do zdravstva. Potem naslednjič. Eh, ažurirati je treba po svetovanja, In tretjič komisijo vabimo, da pojasni vprašanje dostopa do ODA v zvezi z dodatnim ukrepom 2 podpora upravljanjem in eh, strateškemu dialogu Evropska unija-Vietnam. Kar zadeva Kambodžo. Tu je vprašanje splošne proračunske pomoči. Kako lahko tako pomoč zagotovimo državi, ki ne zagotavlja minimalnih ravni transparentnosti in odgovornosti vladnih sistemov? To vprašanje še vedno ni odgovorjeno. Evropska komisija priznala, da kar zadeva reformo javne uprave in kar zadeva upravljanje z javnimi financami, stvari napredujejo počasi, korupcija je endemska še vedno in sprejeti morajo še kar precej pomembnih zakonov. Delovna skupina A zaključuje, da bo Evropska komisija v eh, dialogu z vladami in drugimi eh, partnerji ugotovila, kakšen je najboljši način zagotavljanja eh, pomoči. Način, ki bo bolj usmerjen na rezultate. Denar, ki ga zagotavljajo evropski dokoplačevalci, bi, mora biti pos, posvečen reformam boju proti korupciji in pa eh, zagotavljamo večje transparentnosti in odgovornosti. Delovna skupina podarja, da potrebujemo redna poročila o dosežkih in eh, rezultatih in Na podlagi posameznih rezultatov je potem treba odločiti, ali se bodo sredstva zagotovila ali ne. Mala, Malezija sedaj, Evropska komisija se mora osredotočati na naslednje probleme. Najprej pravice avtohtonih ljudi v nekaterih delih države, drugič Malezija bi lahko bistveno izboljšala svoje delovanje na področju varovanja človekovih pravic. To zlasti velja za politične pravice in svoboščine. In tretjič, Evropska komisija se mora bolj osredotočati na doseganje eh, tisočletnega cilja številka 6, to je boj proti okužbam s HIV in AECM do leta 2015. Potem še poročilo, ki so ga pripravila skupaj z gospodom Kačmarekom o Burmi oziroma Mjanmaru. Evropsko komisijo vabimo, da pri zagotavljanju pomoči upošteva naslednje pripombe in mora predvsem eh, oblikovati profil upravljanja, ki bo vseboval tudi podrobnosti politične situacije in tudi možnosti za prihodnje uh, Eh, izboljšanja situacije človekovih pravic v tej državi. Drugič, predlagane ak, eh, v predlagane aktiviti je treba vključiti problematiko enakosti spolo in tretjič, Evropskemu parlamentu je treba predstaviti ustrezne indikatorje eh, uspešnosti povezane z rezultati in cilji pomoči tej državi. Tajska naslednja. Gospa Kreto je bila poročevalka o njenem imenu sedaj zdaj govorim. Eh, odbor za razvoj bi moral povabiti Evropsko komisijo na Evropskemu parlamentu, zagotovi eh, več informacij o politični situaciji v tej državi. Drugič, kar zadeva fazo eh, izvajanja, mora Evropska komisija biti pozorna na to, da zagotovi, da finančna pomoč trgovini se dejansko uporablja za ta namen, tako da bodo cilj, cilji DCI eh, v celoti spoštovani s posebnim podarkom na cilju, ki predvedeva izkoreninjanje revščine. Sedaj pa zaključki. V času posvetovanja in na podlagi dokumentov, ki eh, smo jih prejeli, delovna skupina A priporoča, da odbor za razvoj ne da svoje, eh, svojega pridržka na eh, strateške dokumente, za Kambodžo, Vietnam, Burmo, eh, Tajland in Malezijo v okviru postopka komitologije predvidenega eh, po členu 35 DCI eh, oziroma je to pravilo 88 poslovnika in da eh, tudi eh, določi rok za eh, izvajanje pravice pregleda.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 Tu smo se okvarjali z omestnim pregledom za Indijo, Nepal in Pakistan in smo analizirali eh, to, eh, ta pregled in pripravili tudi zaključke. Najprej Indija. Indija je sedaj tretje največje gospodarstvo na svetu. In sicer v Indiji živi ena šestina svetovnega prebivalstva in nažalost tudi ena tretjina vseh eh, revežev iz sveta. In Večletni program se eh, deli na dve prioritetni območji. Najprej so to ukrepi v okviru prioriteta 1. Ta predvideva eh, proračunsko podporo MDG za socialni sektor, zlasti za eh, zdravstvo in izobraževanje. Ta prioriteta se osredotoča na programe reformiranja izobraževanja. In Prva prioriteta je zato zelo dobrodošla. Cilj prioritete dve, to so pa gospodarske reforme, civilna družba, kultura in pa akademska področja. Vključno z podporo sektorskemu dialogu in izmenjava med eh, kulturo, civilno družbo in akademijo akademiki. Ugotovili smo, da prioriteta številka dve ni neposredno povezana z eh, tisočletnimi cilji in pa zmanjšanjem revščine. Indijska vlada je manj kot navdušena na to prioriteto. Za leto 2007 do leta 2010, torej za to obdobje, je prioriteta številka ena dobila 70 odstotkov sredstev, prioriteta številka dva pa 30 odstotkov. Eh, predvidevamo, da indikativni program za Indijo za obdobje 2011-2014 mora bolj upoštevati prioriteto eno eh, in sicer na račun prioritete dva. Predlog komisije eksplicitno priznava to dejstvo vendar pa številke, ki jih je dala komisija, dajo razloge za uh, dvome. Predlag, uh, predlagana specifikacija za 2011-2013 je med 70 in 85 odstotki prioriteta 1, se pravi izobraževanje in zdravstvo, in med 15 in 30 odstotki za prioriteto 2. To pomeni, da verjetno sploh ne bo povečanja sredstev za prvo prioriteto in to je po naše povsem eh, uh, nespremljivo, torej povsem nespremljivo za uh, odbor za razvoj in za parlament. Imamo tudi nekaj pomislekov v zvezo za financiranje uh, Erasmus Mundus India Window. Bistvenega pomena je, da se v obliki. Uh, štipendij ne daje nobenih podpor eh, evropes, evropskim eh, študentom in pa profesorjem. Tu je tudi problem bega možganov, zlasti za no, eh, zaradi nove EU modre kartice. Če želimo, da bi ta program prispeval k razvoju Indije, potem je treba postaviti pogoj, da se študenti oziroma profesori po koncu šolanja z štipendijo vrnejo nazaj v Indijo. Ampak to je zelo težko narediti. Kako kako prisiliti nekoga naj ne gre nazaj domov, če tega noče. Kar zadeva vključenost vseh deležnikov, tu Evropski parlament ni omenjen kot eh, institucija, s katero se je treba posvetovati. Zato priporočamo našemu odboru, da ne eh, izre, izre, da ne izreče zadržka oziroma nasprotovanja v našem eh, dokumentu eh, pod pogojem, da dobimo odgovore do 21. maja. Sicer na vprašanje, ali lahko komisija garantira po, bistveno povečanje financiranja za prioriteto 1, se pravi vsaj 80 odstotkov eh, členov sredstev številka, ali lahko Eh, vključite dodatne pogoje v Erasmus Mundus India Window eh, z namenom preprečiti beg možganov in s tem zagotoviti, da bi se dobitniki eh, štipendij vrnili domov in s tem prispevali k dobrobiti svoje lastne države. Nepal. Delovna skupina je zadovoljna s trenutnim umestnim pregledom. Splošna usmerjenost v zvezi z Eh, Nepalom je bila potrjena v postopku revizije, eh, prioritetna območja ostajajo ista - stabilnost in mir, izobraževanje, trgovina in gospodarska zmogljivost oziroma povečanje letek. Kot se boste spomnili, gospa predsedojoča, je prišlo do nemirov eh, v Katmanduju v prejšnji teden. In stabilnost in program za vzdrževanje miru sta zato zelo pomembna zlasti zato, ker so prisotni poskusi rušenja vlade. Eh, se stran, no, isto. Indikativni proračun 16 milijonov evrov za obdobje 2011-2013 je predviden. Vendar pa MTR dokumenti eh, priznavajo, da so potrebne določene izboljšave, da se izboljša strate, izvajanje strateškega dokumenta. To pomeni, da je treba bolje uskladiti sodelovanje EU z sistemom same države. Potem je treba ukrepiti občutek vlade, da je eh, lasnica teh programov. Večina eh, predlaganih problemov za obdobje 2011-2013 so v skladu z eh, kriteriji, eh, kriteriji ODA, vendar pa bo treba natančno spremljati pro, projekte, ki se financirajo iz komponente za stabilnost in uh, vzdrževanje miru. Ta pregled smo izvedli skupaj z vlado, civilno družbo, eh, donatorji in državami članicami. Priznati moramo, da je dialog potekal s predstavniki nepalskega eh, parlamenta 18. junija 2009. Na podlagi dokumentov, ki smo jih dobili, lahko zato priporočamo, da ne spodbijamo oziroma da ne zavrnemo strateškega dokumenta za Nepal. Pa, sedaj še Pakistan, gospa predsedujoča, zadovoljni smo se s premembami, ki so bile narejene v kontekstu mestnega pregleda. Predvsej sprememb je bilo narejenih zato, da se ustrezno odraža politična situacija na terenu. E, celo na dodelitev sredstva za Pakistan se je povečala iz 200 milijonov iz obdobja 2007-2010 na 225 milijonov za obdobje 2011-2013. Sredstva so namenjena sektorju ena, to je razvoj podeželja in upravljanje eh, naravnih sredstev. Ta sredstva so se zmanjšanja, medtem eh, pa so se sredstva za drugi sektor, to je izobraževanje, povečala. Število eh, najpomembnejših sektorjev se je zmanjšalo, zato ker smo črtali nekoliko kontroverzno komponento, ki se je nanašala na boj proti pranju denarja. Potem pa so tu še sektori, ki ostajajo. To je sektor o človekovih pravicah, dobrem upravljanju in trgovini prvi sektor eh, oziroma pomembni sektor eno se pravi eh, razvoj podeželja, tu smo uvedli klauzulo fleksibilnosti, ta omogoča delo tudi na drugih eh, delih države, če se izkaza ne mogoče delati v severo-zahodnem delu države. Kot veste, je trenutno situacija predvsej nestabilna v Pakistanu potem kapatibilnosti za DAG in uh, upravičeno za ODA. Večina predlaganih pregledov, pre, programov za leto 2011-2013 so eh, izgleda v skladu, vendar pa bo potrebno zagotoviti natančno eh, spremljanje projektov o pravosodju in eh, organih pregona, zato da se ugotovi, ali se spoštujejo pravila eh, dobrega upravljanja in človeška pravila. Eh, čeprav e, se e, pro, e, program osredotoča tudi na revna, je pa vse eno težko oceniti, v kolišni meri se ujema se prioritetami. Konsultacije, ki so potekale, so bile temeljite, kažejo, da se v glavnem vsi strinjamo o sedanjem in bodočem podarku posvetovanja z nacionalnimi parlamenti niso omenjena, kljub tehničnem podpore komisije na podlagi prijetih dokumentov, zato priporočamo, da eh, ne zavrnemo strateškega dokumenta v Pakistanu. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sedaj pa dajem besedo komisiji, če želi kakšno besedo. Se želite odzvati na ti dve predstavitvi o oceni Hvala lepa. Hvala lepa. Želim samo nekaj splošnih pripomp vam dati. Najprej pozdravljamo razpravo, ki poteka v teh delovnih skupinah, kajti na ta način je mogoče bolje razumeti pomisleke, ki jih ima lahko parlament. Mislim, da je to koristen način, kako lahko zabeležemo vaše eh, pripombe, vaše pomisleke in jih potem upoštevamo v akcijskih načrtih. Naj omenim razpravo, ki smo imeli v zvezi s proračunsko podporo. Namen je bil zagotoviti boljše razumevanje na obeh straneh o tem, kako se ta način pomoči uporablja. To je bilo jasno povedano in, si, in sicer končna odločitev se sprejema znotraj eh, končnega akcijskega načrta in eh, pri tem bomo pazili, da bomo parlamentu dali vse informacije, ki jih potrebuje. Potem je pa tu še druga stvar, ki jo moramo upoštevati, ta pa je, da moramo na pomoč gledati tudi v povezavi z eh, državami s srednjim in eh, višjimi ravnmi dohodka. E, vendar pa vse eno se zahvaljujem že sedaj eh, za delo, ki ga upravlja parlament. Hvala lepa. Ali imajo člani eh, pridržke? na to eh, priporočilo. Če nihče ni proti temu, eh, lahko zaključim, da je to poročilo bilo sprejeto in da smo s tem zaključili se postopkom demokratičnega pogleda v zvezi s temi državami. Sedaj dajem besedo gospodu Guerrero za delovno skupino številka C. Gracias, en eh, nombre de David María Sassoli, ki je sel president. Najlepša hvala. Govorim v imenu gospoda Sasoli, Sasoli, ki je predsednik delovne skupine F. Predstavil bom, oprostite, delovne skupine C. Predstavil bom poročilo te delovne skupine, eh, ki zadeva Salvador. Po, po volitvah leta 2009 ima FML možnost, da prvič vodi državo v zgodovini levice v Salvadorju. Predsednik Mauricio Funes ima pred seboj izziv, da utrdi demokracijo v državi, ki je še vedno revna in kjer obstajajo velike neenakosti. Gre za državo, kjer je prišlo do velikih eh, demokratičnih eh, pomankljivosti. Predsednik je že večkrat povdaril, da njegova administracija si bo najbolj prizadevala za to, da bi se osredotočili na najbolj ranljive panoge. Res je, da javni, javne storitve uh, bodo v središču njegove vlade, hkrati bodo pa morali sprejeti pomembne ukrepe za boj proti eh, ekonomski in socialni krizi. V Salvadorju obstaja še vedno veliko kriminala in nasilja. Da bi se lahko soočil s temi izzivi, bo njegova administracija potrebovala zunanjo in notranjo pomoč, ki jo bo lahko dobila. V tem primeru je delovna skupina C. Se veseli prizadevanj Evropske unije za razvoj Salvadorja. Gre za nadaljevanje strategije Evropske unije, ki se osredotoča na izobraževanje in na varnost človeka, kot je zapisano v dokumentu, ki ga je pripravila komisija. Nacionalni indikativni program za leto 2011-2013 je namenila 80,4 milijona evrov za eh, socialno kohezijo in varnost. Povedal sem že, da sta, dve, sta ti dve panogi najbolj pomembni za boj proti revščini. Eh, delovna skupina se strinja s strategijo komisije, da je treba osredotočiti prizadevanje eh, na programe, kot je naprimer proizobraževanje ali pro mladi. To so programe, ki niso le v skladu z razvojno strategijo dežele, krati pa so tudi v skladu z temeljnimi principi, ki jih je eh, pripravil DCI. Naša delovna skupina bi bila zelo zadovoljna, če bi ocena uh, prvega indikativnega načrta za leto 2007-2010, kjer so smo se osredotočili na gospodarsko raven, regionalno vključenost in um, trgovinsko izmenjavo. Torej, bili bi zelo zadovoljni, če bi takoj prejeli te informacije, takoj, ko bo prišlo do izdelave ocene. Kar pa zadeva način pomoči, je skupina zelo zadovoljna nad podporo, ki jo je prejela z, od proračuna. Tudi um, ne glede na druge slabše rezultate v državah iz te regije. Uh, torej, poleg um, drugih politik vlade je pomembno, da sodeluje tudi uh, nacionalni parlament in civilna družba. In tudi tukaj bi, zelo, bi bili zelo hvaležni komisiji, če bi nam nudila nekaj informacij s tem v zvezi in bi nam povedala, kakšna je uloga ki sta jo socialna družba in parlament odigrala v povezavi z razvojem tega instrumenta. Poleg tega smo zadovoljni nad pristopom komisije. Gre za model kvadriloga, kjer so sodelovali vse upletene str strani, vendar pa tukaj ne sme ostati samo pri formalnem delu. Zato mora komisija utrditi interinstitucionalne zmogljivosti eh, civilne družbe in nacionalnih parlamentov, tako da bi lahko vedno bolj sodelovali pri razvojni strategiji za državo za konec bi povedal še svoje tri sklepe, do katerih smo prišli po oceni strateškega dokumenta. Prvi sklep je, da dejavnosti, ki jih predlaga komisija, so ustrezne, relevantne. Gre za to, da se morajo te dejavnosti osredotočiti na Eh, strateško pomembne panoge. Tukaj gre tudi za rezultat analize, ki jo je opravila sama država, pa tudi komisija. Drugi zaključek je eh, institucionalni okvir, eh, do katerega je prišlo po volitvah, lahko pomeni začetek novih prizadevanj v boju proti revščini. Naša skupina razume, da je zelo težko delati v tako ravnljivem eh, kontekstu, kot je eh, trenutni z krizo, kateri smo priča, vendar pa pozivamo komisijo, da ustraja pri nekaterih prednostih, ki jih nudi omenjena država. Katere so to prednosti? Predvsem občutek lastnine. Ki nekatere lokalni sektori, ki so ga izkazali nekateri lokalni sektori in lokalne ustanove, potem pripravljenost administracije na boj proti uh, revščini. In ob zaključku bi želeli ustrajati tudi pri doslednosti razvojnih politik. To je nujno potreben aspekt. In nobeden izmed instrumentov nacionalne strategije, ki smo jih pregledali doslej, uh, No, nobene, ni nobene analize med pomočjo, ki jo nudimo mi in splošno pomočjo ter ostalimi politiki Evropske unije. Zavedamo se, da zato, da bi prišli do visoke stopnje koherence, seveda odlična ne obstaja, vendar pa da bi dosegli vsaj visoko stopnjo, moramo upoštevati vse, kar je zapisano v Lizbonski pogodbi. To je eh, člen 208. Torej, treba je vključiti tudi to razsežnost, to je treba sprejeti in to mora biti tudi v središču pregleda, do, bo, do katerega bo prišlo v prihodnosti. Zato predlagamo, da ne spreminjamo dokumenta, strateškega nacionalnega dokumenta. Hvala. Hvala lepa. Se strinjajo poslanci in poslanke z eh, mnenjem gospoda Gerera. Če je tako, izjavljam, da so zaključki in priporočila sprejeta. S tem tudi zaključujem naš postopek pravice do demokratskega pregleda. Sedaj dajem besedo gospodu Gerencu za uh, delovno skupino D. Najlepša hvala, gospa. Predsednica, e, mi smo se srečali 4. maja in sicer zato, da bi ugotovili, kakšna je situacija v zvezi s Čilom, Uragvajom in Paragvajom. Najprej Čili. Tukaj je bil poročevalec Alf Svensson. Žal ne more biti danes z nami, zato me je prosil, naj e, predstavim poročilo v njegovem imenu, kar bom tudi storil. Razpravljali smo o Čilu in ugotovili tri ali štiri stvari, Zdi se mi, da je primerno, da o teh eh, štirih zaključkih govorim pred našim eh, odborom. Najprej, eh, Čile je v precej specifični situaciji. Gospodarsko je Čile zelo napredoval in zaradi tega smo se sprašali, ali je sploh primerno nadaljevati s pomočjo takim državam, kot je Čile. Naj vas spomnim mimo grede, da so Nemčija, Španija in Švedska. To so bile tri donatorke sredstev Čilu. In te tri države so se postopoma umaknile iz tega postopka. Zato se postavlja vprašanje, kaj naj naredimo po leto 2013 za tekoče obdobje. Smo seveda potrdili program eh, ki smo ga že sprejeli, ampak po letu 2013 pa moramo sprejeti bolj inovativne ukrepe. Predlog je, da se obdrži pomoč, ki jo je predlagala komisija. To je še toliko lažje, zato ker vse oblike pomoči, ki jih daje komisija v okviru tega programa, ostajajo v, eh, v skladu z kodeksom eh, odbora za razvojno pomoč OECD-ja. Skratka, vse te pomoči, ki jih zagotavlja komisija, so v skladu s preomenjenim odboru. In to se mi zdi pomembno, sicer ne bi več mogli predlagati eh, nadaljnega financiranja Čilu. Priporočamo pa naslednje ne bi bilo dobro, da bi vsi kar odšli naenkrat, ampak moramo razmisliti o sodelovanju sever-jug-jug. Eh, potem je treba razmisliti o tem, kako bodo potekali denarni tokovi. Čile naj se po letu 2013 uporablja kot eh, service provider, se pravi ponudnik storitev in naj potem se povabijo drugi, da sodelujejo na podlagi svojega znanja v okviru eh, trojnega sodelovanja. Torej, to so naše pripombe. Nujno je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 in eh, pomoč je predstavljala približno 16 milijonov evrov za celo obdobje. Predvideno je, da se nadaljuje financiranje za socialno in teritorijalno povezanost. Ravno tako naj se zagotavlja pomoč za spodbujanje raziskav in pa gospodarskega razvoja. In kar pa zadeva Paragvaj sedaj, tu sta dva eh, prioritetna sektorja, ki se financirata iz tega programa izobraževanje in pa eh, gospodarsko povezovanje. Tu je potem še financiranje za boj proti revščini v, v višini 20 eh, milijonov. Eh, se pravi, vsega skupaj bi imeli 63 milijonov evrov, če jih dodamo eh, še povečane 10 milijonov evrov za financiranje eh, boja proti revščini. Komisija bi morala biti dejavna zlasti v okviru boja proti revščini. Potem je tu še eno vprašanje. Vprašanje proračunske pomoči fiskalnim reformam v Urugvaju in podarili smo, da je to delovanje utemeljeno, kajti vsaka država mora razviti ne samo možnost eh, ustvarjanja prihodkov, ampak tudi svoje zmožnosti redistribucije, tako da lahko zagotovi potrebe po socialni pravičnosti. Zato je potrebno uravnotežiti proračun, potem ko se denar porazdeli preko državnih blagajn. Ta postopek je pomemben za Urugvaj, pa tudi za vse druge države, kajti nobenega smisla nima oziroma ni dovolj samo povečevati razvojno pomoč, ampak paralelno razvojni pomoči je treba spodbujati eh, trajnostni razvoj neke države. In tu moramo misliti zlasti na uh, eh, zmožnosti države ustvarjanja prihodkov in na njene zmožnosti pravilne porazdelitve teh, eh, teh eh, prihodkov. To je poročilo o treh državah, ki so bile predmet mestnega pregleda in v luči naših pripomp, ki se nanašajo zlasti na obdobje po leto 2013, predlagam našemu odboru, da podpre eh, zaključke, ki sem jih ravno kar predstavil. Hvala lepa. Ali ima kdo kakšno pripombo na predstavitev gospoda Gerenca? No ja, hvala, gospod predsedujoča. Ne gre toliko za predstavitev gospoda Gerenca, temveč za razpravo. do katere je prišlo med analizo tega poročila. To je seveda povezano z razvojno politiko po letu 2013. Mnogo latinskoameriških držav niso v res, ni v resnici držav v razvoju. Nekateri katerih med njimi ne bi smeli razumeti kot države v razvoju, pač kot države v prehodu, to bi bila lahko Brazilija. Brazilija je postala celo tudi donatorka. Veliko teh držav imajo veliko socialnih in ozemljskih neravnovesij. In če sedaj se vežem na priporočilo gospoda Gerenca, kaj bi si želeli od njih v prihodnje. Verjetno bi morali z perspektivo socialne in teritorijalne kohezije vključiti kot bistveni element za opredelitev držav v razvoju, ko gre za države z srednjim prihodkom. Kajti te države nimajo nekega skupnega problema pri boju proti revščini, imajo pa določene socialne sloje, manjšine ali pa teritorijalne enote, ozemljske enote kjer bi bilo morda vseeno smiselno, da razvojne politike ne uh, odpravimo v celoti. Hvala lepa. Izjavljam, da so zaključki in priporočila delovne skupine D sprejeta na ravni našega odbora. Želi besedo komisija v zvezi s pripombami skupine eh, CND. Uh, uh, Hvala, gospa predsednica. Ne bomo se spuščali v podrobnosti. Veseli smo vseh komentarjev, ki jih je podal odbor za razvoj. Eh, rad pa bi vsem članom tega odbora zagotovil, da vse te informacije, za katere se zaprostili, naprimer ocena problemov v El Salvadorju, vse te informacije vam bomo priskrbeli, so pa še v pripravi. Prav tako pozdravljam komentar glede potrebe, da moramo ponovno in pod, nadalje razmišljati o prihodnosti sodo, um, razvojnega sodelovanja ne le v Latinske Amerike, temveč v vseh uh, državah v razvoju, tudi v, eh, po finančni perspektivi leta 2013. Ta razprava se že začenja, hvaležni smo za vaše komentarje in seveda jih bomo v celoti upoštevali. Ta razprava bo dolga, tako da mislim, da je dobro, da zdaj začenjamo z njo. Skratka, najlepša hvala za vaše komentarje in za podporo tem programom, ki smo jih predstavili. Hvala lepa. Hvala. številka 7b dnevnega reda. Izmenjava mnen o poročilu odbora Juri o novih pravilih komitologije in izvajanja izvršnih pooblastil komisije. Juri je pripravljal zakonodajno poročilo zato, da bi določil postopkovna pravica, ki bi se lahko uporabljala za novi sistem za izvršne akte kot jih predvideva Lizbonska pogodba. To poročilo bo nadomestilo eh, prejšnji sklep o komitologiji, ki je doslej predstavljal okvir, v katerem se je umeščalo vse naše delovanje na področju demokratičnega pregleda. To pomeni, da smo že sedaj vključeni v pogajanja, katerih cilj je določiti, kateri je cilj Lizbonske pogodbe, kateri člen, člen Lizbonske pogodbe bo vel, <laughs> veljal v bodoče kot podlaga za demokratski eh, pregled. In nekateri dokumenti so taki, ki jih pokriva zakonodaja, ki je trenutno v postopku preočevanja v odboru Juri. In eh, koordinatorji so sklenili, da mora odbor za razvoj pripraviti svoje mnenje. Glede na to, da nimamo veliko časa, pa so koordinatorji bili prepričani, da bi lahko naš odbor delal na podlagi eh, osnutka mnenja, preden bomo dobili vse jezikovne rečice. Gay Mitchell je, Gay Mitchell je nas eh, poročevalec, imate deset minut. Thank you, madam president. Um... Hvala, gospod predsednica. Opračujem se, ker sem nekoliko zamudil, glasoval sem v drugem odboru. Naj na začetku povem, da uredba o instrumentu razvojnega sodelovanja in tudi drugi instrumenti znanega financiranja, kot je sosedsko partnerstvo, instrument sosedskega partnerstva, instrument za stabilnost, instrument za človekove pravice in demokracijo in instrument za sklad za hrano. Vsi ti instrumenti delujejo enak način. To pomeni parlament in svet data komisiji mandat, da pripravi ukrepe z dolgoročno strateško vizijo in uh, da pripravi različne tematske dokumente. Tem pa potem sledijo podrobnejše določbe v večletnem indikativnih programih in v akcijskih programih. Kot se odbor zaveda, nadziramo te ukrepe, da bi se izognili temu, da bi komisija kršila uredbe in si prisvojila več pristojnosti, kot jih ima. Odbor za razvoj tako izvaja nadzor nad temi ukrepi komitologije, tako da predlaga resolucije na plenarnem zasedanju, kadar se nam zdi, da je komisirja prekoračila tisto, kar dovoljuje instrument razvojnega sodelovanja. Pravila, vključujoče z pristojnostmi pr eh, parlamenta, so v določeni v sklepu o komitologiji, o katerem je odločala zgolj komisija, ne pa parlament. Lizbonska pogodba je v celoti spremenila sistem komitologije. To sedaj nadomeščata dve kategoriji aktov, delegirani akti, kjer ima parlament možnost veta in potem izvedbeni akti, kjer parlament oziroma kjer nadzor izvajo zgolj države članice. To je predmet pogajanj pri mestnem poročilu instrumenta razvojnega sodelovanja, o katerem vse čas poročamo v tem odboru ta odbor še vedno soglasno ustraja, da moramo izvajati pristojnosti delegiranih aktov pri nacionalnih indikativnih programih in pri uh, strateških uh, Eh, dokumentih, vendar pa drugi način velja lahko pri akcijskih načrtih. Komisija pa ustraja, da bi morali vse te dokumente obravnavati kot um, izvedbene akte in da torej parlament tukaj ne bi smel imeti nobene vloge. Odbor za pravne zadeve tako sedaj dela na novem predlogu, da bi vzpostavili uh, pravila glede komitologije za izvedbene dokumente. Komisijski predlog oziroma predlog komisije ne predvideva nobene vloge za parlamente. Komisija bi lahko osnutke predlagala parlamentu, hkrati v istočasno pa bi jih pošiljala države članice. Potem bi skrati iz, izničila vse možnosti parlamenta, da predlaga eh, resolucije, kadar komisija prekorači svoje pristojnosti. Ampak pri tem ob predlogu je še hujši vidik, namreč ta predlog vključuje horizontalno prilagoditev vseh določb komitologije z izvedbenimi akti. Edina izjema so regulativni postopki z nadzorom, ki naj bi po naše veljali tudi za instrument razvojnega sodelovanja, vendar pri tem še nismo bili uspešni. To naj bi veljalo za vse fin instrumente zunanjega financiranja. Torej vsi ti naj bi postali izvedbeni akti, torej eh, s tem naj bi parlament bil izločen. Odbor za pravne zadeve pravi, da to ne sme vplivati na naša pogajanja, vendar to ni velika pomoč. Sistem izvedbenih aktov se bo namreč takoj začel uporabljati, s tem bomo izgubili svoje pristojnosti in ko bo enkrat to začelo veljati, ne bomo imeli nikoli več možnosti, da bi posegali v delegirane akte. Ta predlog velja. Z je dan v običajen postopek sprejemanja zakonodaje, kar je novo ime soodločanja. Torej, parlament ima možnost, da ta dokument še spremenimo, če se bomo pri tem resnično povezali tudi z odborom za pravne zadeve. Pomembno je, da ohranimo svoje pristojnosti, pristojnosti demokratičnega nadzora, dostopa do informacij in da te pravice in pristojnosti okrepimo, kjer je to mogoče zdaj, ko imamo Lizbonsko pogodbo. Prav tako je zelo pomembno, da predstavimo predloge za sprememb za to, da se instrumenti za zunanje financiranje izuzamejo iz obsega dokumentov, ki veljajo za izvedbene akte. S tem Eh, lahko se izognemo škodljivemu horizontalnemu prilagajanju izvedbenih aktov. Vendar pa ne vemo, kakšne bo mnenje pravnega odbora na to temo. Zato bo moje mnenje druga možnost, uh, tudi, da bi to novo pravo ne veljalo za instrumente zunanjega financiranja, dokler se naša pogajanja ne zaključijo. Upam, da me bo odbor pri tem delom podprl in uh, da bomo vsi zastopali to stališče. Hvala lepa, gospod predsednica. Euh, la parole est euh, Besedo imajo člani in članice, če si to želite. Sicer pa gospod Pennington. Gospod Deva. Um, um, Hvala, gospod predsednica. Skušal sem poslušati zelo pozorno temu, kar je povedal kolega in prijatelj gospod Mitchell. S preprostimi besedami, ali Lizbonska pogodba nam, pogodba nam daje več uh, pristojnosti nadzora ali več pristojnosti soodločanja. Kaj ti? Zdaj pregled, izvajamo pregled nad delom nekoga drugega, to je eno, in komentiramo, po drugem pa gre za to, da imamo enako pravno vlogo pri zapisu in pripravi zakonodaje. Ne razumem v celoti, če so nam dali več pristojnosti pri soodločanju, zakaj zdaj govorimo o večjih pristojnostih nadzora ali pa celotno stvar na robe razumem? Eh, Hvala. Gospa, gospod Gerenc. Euh, Se strinjam z, z ključki, kot jih je predstavil naš prijatelj Mitchell. Seveda bi me zanimalo, kaj meni od komisija v zvezi s tem. Mislim, da ne bi bilo pametno, da bi šeli razpravljati o pravici, ki smo jih imeli do sedaj. Tu razpravljamo čisto odkrito o načinu izvrševanja programov in poskušamo najti rešitev, ne pa problem. Naj dodam še nekaj. Ocena je del projektnega cikla. Če je projekt dobro oblikovan, mora vsebovati tudi možnost ocene, kajti sicer manjka eh, bistveni element. In z tega velika bi želel dodati samo nekaj misli k temu, kar je povedal kolega Mitchell. To so politične pripombe. Mene zanima, kakšna bo reakcija komisije. E, mogoče bi komisija odgovorila tudi na drugo vprašanje, ali Barozova komisija ima težave s tem, da bi, priš, da bi se približala našemu razmišljanju. Ali pa tako razmišlja generalna direkcija za eh, razvoj in sodelovanje. Mislim, da je bilo pametno, če bi imeli razgovor z gospodom Pibalcom o teh vprašanjih, kajti tu gre za očitno politično vprašanje in če gospod Pibaks podpira naš pristop, potem mislim, da bi bilo pametno, da združimo svoje napore za to, da lahko bolj začnemo eh, izvajati svojo pravico do demokratičnega progleda nad tem, kaj se dela. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Martin Pennington. Eh, Hvala, gospod predsednica. Pod potrdil, bile to, kar je nakazal gospod Mičel. Komisija je dala dva predloga. Prvi, ki zadeva uporabo drugega odstavka 90. člena Lizbonske pogodbe, druge pa drugega odstavka 91. člena. Skliceval se je na ustrajanje parlamenta pri preteklosti, da bi morala komisija Eh, uporabljati in se držati eh, pogojev in pravil DCI in tudi upoštevati resolucije, ki jih je parlament v ta namen sprejel. To seveda skušamo celoti upoštevati, ko predlagamo amandmaje k eh, tem instrumentom v času mestnih poročil in mislimo, da bi tukaj vsekakor morali upoštevati zaskrbljenost parlamenta. K temu si v veliki meri prizadevamo. Tudi razprava, ki smo pravkar imeli glede demokratičnega nadzora in razprave oziroma pogovori o dokumentih mestnega pregleda pri strateških dokumentih za države, vse to kaže, da je dialog v tem forumu zelo živahen in tudi komisija si želi, da bi prisluhnila skrbem uh, parlamenta glede vsake države in da bi zagotovila, da se te skrbi tudi upoštevajo. Tako da mislim, da tukaj ne gre za dialog med gluhimi. Edino vprašanje odprto zdaj je, ali bomo sedaj nadaljevali z razpravami glede predlogov, ki jih je dala komisija. Nam se zdi pomembno, da se držimo načela avtomatičnega prilagajanja. Mislimo, da sistem komitologije, ki privede do številnih predlogov vsako leto, moramo nekako uh, voditi naprej takoče in vsakršni odmik od tega avtomatičnega prilagajanja bi to v neki meri onemogočil. Pripričan sem, da bodo razprave glede tega vprašanja še tekle. Po mojem mnenju in po našem mnenju gre za horizontalno vprašanje, ki se nanaša na pristojnosti parlamenta pod to pogodbo. Vsekakor se na, ne morem takoj odzvati na predlog gospoda Gerenca glede možnosti, da bi se o teh vprašanjih pogovorili z komisarjem Pibalksom. Vsekakor pa lahko predam to sporočilo naprej in potem bomo skušali vam sporočiti, kakšna je reakcija, če bi odbor to želel. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa glede na to, da imamo zelo, zelo malo časa za svoje delo, je rok za uložitev predlogov sprememb že v petek 14. maja do 14. Glasovanje bo pa 2. junija. Gospod Gay Mitchell, imate besedo za zaključek. Left, um... Gospod Deva, a se je še tukaj? Ja. um... I was going to say you might have got a call to Downing Street, but I better, better continue with the brief. Nisem vedel, da ste se odzvali oziroma, če ste pogledali, kaj se dogaja na Downing Street, ampak vidim, da ste še tukaj. Vprašanje je bilo, ali nam eh, Lizbonska pogoja daje več zakonodajnih pristojnosti. Seveda, ampak ne našem odboru, kajti mi že imamo tukaj močne zakonodajne pristojnosti. Uh, pri delegiranih aktih bi mi dobili več nadzora. Resnično vprašanje je, kaj je delegirani akt in kaj je izvedbeni akt. In če imamo delegirani akt, nismo opustili svojih predstavnikov. Gre v Svarskem in Irskem parlamentu, ko imamo neke vrste ministerske odredbo, s katero lahko nekaj uh, upeleš, vendar pa mora drugi parlament potem ta, to odredbo dejansko tudi izvajati. Če bi mi uh, delegirani akt opustili, bi praktično vse ukrepe predali svetu, kajti oni bi potem imeli, svet bi potem edini imel kakršnokoli besedo na te akte. Pri indikativnih programih in pri strateških dokumentih za države so delegirani akti, vsaj takšno je bilo naše tolmačenje vse skozi naš, de, de, na, naše delovanje nočemo mi sedaj prevzeti vse vajeti v svoje roke, ampak če menimo, da komisija krši uredbo glede delegiranih aktov, vsi hočemo še vedno obdržati pravico, da sprememo na, to, na tak dogodek resolucijo. In temu se nočemo odreči. Pozdravljam komentarje, da komisije, da želi upoštevati naše skrbi in se odzvati na nje in ko bodo pogajanja tekla naprej, upam, da bomo dejansko dosegli določen dogovor. Ampak hočem povedati, da je ta pot, pot v eno smer, da ne bomo imeli možnosti, da se tukaj eh, opravlja popravni izpit. Dejansko moramo zagotoviti, da se prerogativi parlamenta ohranijo. Nočemo tukaj sedaj upočasnevati procesa, nočemo zagotavljati večje eh, administracije, ampak parlament je parlament, smo zakonodajalec. Upoštevati na nas uh, morajo. In to je tisto, za kar gre. Torej, če bi se komisar želel uh, sestati z nami, uh, potem bomo mi seveda tega zelo veseli. Določene razprave so že uh, v teku, poteka trialog, ampak končna odločitev bo morala biti sprejeta prej ali slej. Gospod Deva, izvolite. Ali potem pravilno domnevam, dovne, da je komisija iskrena pri svojem cilju, ki ga je izrazila namreč, da si želi deliti pristojnosti in moč s parlamentom in da želi postati bolj demokratično odgovorna, ne pa da bi se skrivala uh, za nekim zastorom, neizvoljena in nevidna. Kajti mi smo namreč neke vrste instrument vidnosti, tako prek nas lahko komisijo tudi državljani bolje vidijo in občutijo. Kajti, če je komisija iskrena pri tem izraženem cilju, bom predvideval, da komisija ne bo proti temu, da bi strateški dokumenti za države še naprej veljali kot delegirani akti. In če bi imela kakršen koli ogovor proti temu, potem bi pač jaz um, umaknil svojo domnevo, da si komisija želi tesnejšega partnerstva z, odgovorn z demokratično odgovornostjo. Ali je to zdaj prav ali ne, to, kar pravim, preden to pošljem v obliki uh, sporočila za javnost. Gospod Bergman, izvolite. Gospa predsednica, naša skupina socialistov v celoti podpira Gaja Mičela glede tega stališča, da prerogativov parlamenta ne smemo sedaj, da tem prerogativom ne smemo podkopati tal. Pogodba, Lizbonska pogodba ima v celoti drugačen namen. Namen Lizbonske pogodbe je, da bi Evropa postala demokratičnejša. To pomeni, da skozi zadnja vrata ne smemo sedaj uh, izkoreninjati demokracije, pri čemer je večja demokratičnost glavni cilj te pogodbe. To bi bil uh, naš, vsekakršn, vsekakršno naša podpora gospodu uh, Geo Mičelu. <coughs> Gospa Keller, izvolite. Tudi jaz prav uradno želim povedati, da podpiram gospoda Geja Mičela in to stališče. Vedno smo si prizadevali in branili Lizbonsko pogodbo prav zaradi demokratizacije. Seveda mi več stvari pri Lizbonski pogodbi ni všeč, ampak vedno smo trdili, da si jo želimo, ker bo zaradi nje Evropa bolj demokratična. Tega se torej moramo držati tudi v prihodnje in ne glede čeprav so se uh, v svetu in komisiji tudi borili za Lizbonsko pogodbo, morajo vse čas imeti pred očmi to, kar so govorili ljudem, ko so jih pripričevali, naj glasujejo za Lizbonsko pogodbo. Skratka, ohraniti moramo vse nadzor, ki bi ga lahko in pravica parlamenta je, da ta nadzor ohrani. Morda bi gospod Martin Pennington želel uh, znova povzeti besedo, kajti jaz pravzaprav nisem slišala vašega odgovora na ta zelo pomembna vprašanja. Hvala lepa, gospod predsednica v odgovor gospodi Devi bi rekel, da sem več ur delal in sodeloval v teh delovnih skupinah in uh, sodeloval pri razvijanju tega, uh, te strategije. Obstaja živahen dialog med komisijo in parlamentom. Vprašanje je sedaj pravno vprašanje glede uporabe Lizbonske pogodbe in pri tem sem celoti odvisen od pravne službe generalnega sekretarjata pravna služba je tista, ki mora zauzeti mnenje na to temo. Vse, kar lahko jaz povem, je, da ko si gledamo razvojne programe in bi lahko rekel, da glede na to, da sem bil v teh delovnih skupinah več ur in kolegi so poslušali temu dialogu, da smo dejansko iskreni pri tem, ko, kar govorimo. Sedaj vse, kar govorimo, je, da je vprašanje glede pravne uporabe Lizbonske pogodbe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 Mimo grede bi rekel, da, je, da smo v naši, da, moje državi imeli dve, dva referenduma glede Lizbonske pogodbe in mi smo vedno povdarjali, da je cilj tega, te pogodbe, da bi parlament dobil več pristojnosti pri postopku soodločanja. Slišal sem, kaj ho, hoče povedati komisija s pravnim mnenjem, tudi mi ga moramo in mi smo seveda tudi odvisni od pravnega mnenja naše pravne službe. Torej, pogovori se nadaljujejo, kolegom se zahvaljujem za izraženo podporo. Upam, da se komisija za zaveda, da imamo tukaj zelo močno eh, podporo vseh političnih skupin in to je zelo pomembna tema. Dve leti in pol smo se držali instrumenta razvojnega sodelovanja, ker je 14 instrumentov združil v enega in prav zaradi tega smo držali se tega, da bi ohranili svoje pristojnosti. Ta ržma je torej dober, ampak glavni vidik tega je bil, da lahko parlament izvaja nadzor in komisija se mora zavedati, da je nadzor zelo pomemben element na tistih področjih, kjer imamo delegirane akte in to je zelo pomemben del in element vsega tega s to podporo, eh, z podporo vseh, eh, ki ste mi jo izrazili, upam, da bomo prišli do nekega razumnega aranžmaja, do neke razumne ureditve. Hvala lepa, gospod Mičer, za to vaše zelo prijetno poročilo. Sedaj ob šestih bomo začeli z glasovanjem. To pomeni, da imamo 15 minut, da opravimo svoje zadeve. Prosim pa vas, da se vrnete ob šestih, ko bomo začeli z glasovanjem. Kajti Obljubili smo, da ne bomo začeli pred šesto uro. O tem smo se dogovorili. Tiens, on va tiens, parole. Ouais, on peut pas vous...

bomo začeli z glasovanjem in najprej bomo pretestirali delovanje glasovalnih naprav. Torej, testiramo. Test, test, test. Glasujemo. Glasujemo. Poskusite pritisniti na gumb. smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Deluje. Donc, nous votons en premier. Najprej bomo glasovali o mnenju o Afganistanu. Problem. Mislim, da vsi iščete svoje glasovalne kartice. Gospod Deva je tudi še ni našel. No, ampak vseeno, sedaj bomo glasovali o Afganistanu. Z dviganjem rok. Amandma številka ena za. Proti. Zdržani. Sprejet. Amandma številka 3. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. Kompromisni predlog številka 1. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. amandma cinq številka pet za proti vzdržani sprejet oprostite glasujemo skupaj za pet šest sedem do petnajst torej do devet v bloku 5 do 9 za. Proti. Zdržani. Sprejet. Ustni predlog spremembe 10. Za. Proti. Zdržani. Sprejet. 11. Za. Proti? Zdržani? Sprejet. 12 za? Proti? Zdržani? Sprejet. Amandma številka 13 za? Proti? Zdržani? Sprejet. Glasujemo o mnenju. Moramo, moramo preveriti. Bomo preverili številko 13. Glasujemo elektronsko. Smo vsi glasovali? Konec glasovanja. Glasujemo. Prvič. Še enkrat glasujemo. Konec glasovanja. <laughs> Zavrnjen. To je bil predlog spremembe številka 13. Sedaj bomo glasovali o mnenju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 stališče Evropske unije iz Toronta 26. in 27. junija v zvezi z vrhunskim srečanjem skupine G20. Amandma številka 1, elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 2. Glasujemo ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Glasovanje po delih. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Glasujemo. ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Besedilo, tako spremenjeno besedilo, glasujemo. Ste vsi? oddali svoj glas konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o resoluciji. Prvi amandma. Glasujemo. Naj nimam pravega dokumenta, prostite, malo zmede. Amandma številka 12, glasujemo. Ne. glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 13. Glasujemo. Prvi del. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj na predlog spremembe 14. Glasujemo. Prvi del. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ne, oprostite, zavrnjeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 15, glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja? Sprejeto. Predlog spremembe 16, glasovanje po delih, prvi del glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja? Sprejeto. Drugi del, glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja? Zavrnjeno. Ali lahko sedaj 17, 18, 19 v bloku? 17, 18, 19. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 22. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 24. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 25. Glasovanje po delih. Prvi del glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja zavrnjeno. Drugi del. Glasovanje je odprto. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 10. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejet. Predlog spremembe 11. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno ostajajo pa v bloku, ne, ne bo šlo. Predlog spremembe 26. Glasujemo. Od 26 do 4 glasujemo v bloku. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5. Glasujemo ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. Šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremem v sedem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. sedaj pa o skupnem besedilu, tak, tako kot je sedaj. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o poročilu Tiz Berman. Lahko glasujemo o 1, 2, 3. Glasujemo o prvih treh predlogih sprememb. Ste oddali svoj glas, konec glasovanja, sprejeto. Ne. Sedaj pa odstavek 5, glasovanje po delih, prvi del za. Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 6, glasovanje po delih, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4 v bloku 4. do konca v svežnju. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Resolucija skupno za, proti, sprejeto. Elektronsko glasovanje za naslednje poročilo. gre za poročilo Kašman. Tukaj nekdo želi besedo, prosim, da ste kratki. Gre za poročevalca v senci o poročilu Kašman. Minuto in pol imate gospod Leonard Dišis. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Zelo kratko. Želel sem vas opozoriti na to, da doslej smo smo o srednji Aziji nismo posvečali dovolj uh, pozornosti. Nekatere države kot Kyrgyzstan, Uzbekistan so včasih blizu humanitarni katastrofi in zaradi tega mislim, da bi bilo dobro, da bi razširili našo perspektivo na določene države. In moja končna uh, točka je, če razmišljamo o Evropi, o državah kot je Moldova, te države morda niso v kategoriji najmanj razvitih držav, vendar pa so zagotovo v kategoriji držav v razvoju. In zaradi tega sem želel prositi za širšo perspektivo o najbolj uh, problematičnih uh, državah, najbolj nevarnih državah. Hvala. Merci. Donc, nous passons maintenant. Voilà, c'est d'ailleurs. Prehajamo na elektronsko glasovanje, predlog spremembe 23. Glasujemo. 28. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja, zavrnjen. Predlog spremembe 29. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjen predlog spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In ta ena. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. In ta dve. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 31. Glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 33. Glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjeno. kompromisni predlog 7. Glasovanje po delih, prvi del, glasujemo. Ste vsi dali svoj glas, konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, glasujemo. Ste vsi dali svoj glas, konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 32. Glasujemo. Ne, brez predmetenje. Sprejeli smo kompromisni predlog 7, torej je predlog spremembe 32 brez predmeten. Brez predmetenje, ne glasujemo. Sedaj pa kompromisni predlog 8. Glasovanje po delih. Glasujemo o prvem delu. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 36, 35 sta brezpredmetna. Predlog sprememb je 36. Glasujemo. Ste, ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprememb je 37. Glasujemo ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 38. 38 in 39. Glasujemo. 38 in 39. Torej glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjena in ta 14. Glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 40. Glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. Tele smo imeli 41 in 43. 41, 42 in 43 glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 9. Glasujemo ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 45, glasujemo. Ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 46, glasujemo. Ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. Sprejet. Predlohnjev je 47, glasujemo. Ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 48, glasovanje po delih, prvi del. Glasujemo. Ste vsi odali svoj glas, konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo. Vsi dali svoj glas, konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 10. Glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 52, glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? 52. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 53, glasujemo. predsedujoča. Bodite potrpožljivi, mislim, da imam prav, da, da nismo še glasovali o kompromisu 5, kompromisnem predlogu 5. Hvala, to, točno to sem želel predlja, predlagati. So, 50, 53, 53 glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predu spremembe 54 glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 55 glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 56. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 57. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 58. Glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 59. 58 je bil sprejet. Sedaj glasujemo o predlogu spremembe 59. Glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 60. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 61. Glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 62. Glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Glasovanje je končano. Sprejet. Kompromisni predlog 11. Glasujemo. Ste vsi dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. 63, 64 in 65 sta brezpredmetna, glasujemo o predlogu spremembe 66. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Kompromisni predlog 12. Oprostite, 66 je sprijet. Sedaj pa kompromisni predlog 12. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprijet. Eh, predlog spremem 70, glasujemo. Ste vsi dali svoj glas, konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 71, glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja. Sprejet. In ta tri, glasujemo. Ne. 71 je sprejet. Sedaj pa INTA 3. Glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. INTA 4. Glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. In ta pet. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In ta šest. Glasujemo. Ste vsi odali svoj glas. Konec glasovanja. Sprejet in ta sedem glasujemo. Ste vsi odali svoj glas? Konec glasovanja. Zavrnjen. In ta osem glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. In ta devet glasujemo ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja, sprejet. In ta deset, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. In ta enajst, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. Predlog spremembe 72, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 73, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj prehajamo na ustni predlog spremembe. Je tako? Ne, še prej predlog spremembe 74. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 75. Glasujemo ste vsi udali svoj glas, konec glasovanja, zavrnjen. Ustni predlog spremembe, številka ena, predsedujoča, ali lahko razložim ta ustni amandma? Nimamo težav z globalnim skladom. Mislimo pa, da države članice da bi lahko pomagali državam članicam in bilateralnim organizacijam. To je edini razlog, ki stoji za tem. Tukaj gre za glasovanje po delih. Sedaj glasujemo o prvem delu. Glasujemo. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. drugi del. Glasujemo. Kon, ste si dali svoj glas? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 76. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromisni predlog 13. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 78. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprejme 79. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog sprejme 80. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. predlog spremembe 81, glasovanje po delih, prvi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 82, glasujemo. Tudi tukaj imamo glasovanje po delih, v štirih delih, sedaj glasujemo, v prvem delu glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Prvi del je sprejet, drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Tretji del glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Četrti del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 83. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Ustni predlog spremembe številka 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Ustni predlog spremembe 4. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. In ta 13. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 85. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 86. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 88. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 89 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 90 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Razumem, 91 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 92 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisni predlog 14 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 95. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 96. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjen. Zdaj smo imeli 97, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavarnjen. Preko smo imeli 98, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 15. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejet. Predlog spremembe 101. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejet. 102. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejet. Amantma. Ustni predlog spremembe številka 5 glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. 103. Glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. 104. Glasujemo. Vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. 105, glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 106, glasujemo. Vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejet. In ta 12. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja sprejet. 107, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Sedaj gremo na glasovanje o vodnih izjavah. 4, glasujemo. 4, glasujemo, smo vsi glasovali, konec glasovanja sprejet. 5 in 6 na svežnju, v redu, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sta. 7. Glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. Številka osem, glasujemo, smo vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. Kompromisni predlog številka ena, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet številka 10, 10, 10, 11 v svežnju, ne, 10, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. 11, glasujemo, smo vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. Kompromisni predlog 2 začetek glasovanja, smo vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. 13 glasujemo, smo vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. 14 glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. 15. Glasujemo? Ne? Glasujemo? Smo vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 5. Glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. 17. Glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. 18. Glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. 19. Glasujemo. Smo vsi glasovani, konec glasovanja. Spred. Kompromisni predlog šest. Glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Spred. 21. 21 in 22? 21, 22 glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. 23, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejet. 24 do 27 v svežnju ne. Prav. 24, samo 24 glasujemo. Vsi smo glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. 25 glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjen. 26 glasujemo. Vsi glasovali, konec glasovanja, sprejet. 27, glasujemo. Smo vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjen. Sedaj prehajamo na glasovanje o citatih v bloku. V bloku se vsi strinjamo v svežnost. Torej, To se pravi, ustni predlog spremembe šest, vključno za dva, glasujemo. Glasujemo, smo vsi glasovani. Konec glasovanja. Sprejet. Dva, glasujemo. Smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejet. Sprejet. <laughs> procedure. The vote is over. Glasujemo. Te. Konec glasovanja. Sprejet. Resolucija, kot je bila spremenjena, oziroma mnenje, glasujemo, smo vsi glasovali. Konec glasovanja. Ta. To pomeni, da je sprejeto. preden vsi uidete. Vprašanje za druge politične eh, skupine. Na plenarnem zasedanju bomo glasovali o reformi PCD. Naše poročilo ni bilo ocenjeno kot strateško poročilo, se pravi, ne bo nobene razprave. Ampak mislim, da eh, gre za zelo strateško zadevo, nobe, kajti to vpliva na vse področja politike in vse politične skupine, če se strinjajo, bi lahko predsedojočega zaprosili, da gre k vodi predsednikov in da pove, da gre za plenarno poročilo in da imamo lahko o tem razpravo na plenarnem zasedanju. Če se vsi s tem strinjate, predlagam, da tako tudi naredimo. Imela sem še eno sporočilo, ki ga mogoče niste slišali na začetku, imamo problem z delegacijo za Palestino in uh, od koordinatorjev in članov delegacije bi želela, da ostanejo po koncu tega sestanka tukaj. Gospod Kašman, gospa predsednik, ca. Glede na to, kaj je rekla kolegica prej, Tudi jaz menim, da je moje poročilo o eh, tisočletnih eh, ciljih tudi strateško poročilo. Je zelo pomembno in upam, da bodo druge skupine to podprle. Hvala. Sekretar me je spomnil, da moramo v političnih skupinah podariti to vprašanje, gospod Berman. Mislim, da govorim v imenu svoje skupine, če povem, da podpiramo poročilo gospe Kelalman, njeno poročilo je strate, eh, strateško tudi Majkla Kašmana podpiram. Hvala lepa, gospod Gerenc. Mislim, da lahko v imenu svoje skupine povem, da podpiramo oba, obe poročili. Dobro